Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. Predsednica odbora zamuja, ker zamuja njeno letalo in tudi podpredsednikov ni tukaj, tako da bom sama danes začela za vodenjem seje. Lahko kar začnemo z dnevnim redom. dnevni red lahko verjetno sprejmemo, če temu nišče ne ugovarja. Naslednja točka, sporočilo predsednice. Imate prevode v vse jezike, razen v hrvaščino. Potem eh, prišlo je do spremembe v vodstvu odbora. Gospod Tim Aker iz eh, skupine EFDD je postal nadomestni član odbora IMPL. Danes ga sicer ni tukaj, ampak vseeno ga lepo pozdravljamo in uh, upamo na dobro sodelovanje z njim. Potem z nami je tudi skupina 30 obiskovalcev, ki me razume, če govorim nemško, gre za predstavnike obrtniške zbornice iz Saške Anhalt. To skupino je povabil naš kolega gospod Šulce. Lepo pozdravljeni v odboru. Danes boste lahko prisluhnili zelo zanimivi predstavitvi, obravnavali bom eno izmed ključnih tem našega odbora. Četrte sporočilo gre za poročilo obiska delegacije na Danskem. 17. in 18. marca je delegacija našega odbora obiskala Kopenhagen in Slagelse. Cilj te, tega obiska je bila izmenjava stališč o pomembnih temah, kot so brezposobnost mladih in pa tako imenovani skills mismatch oziroma neskladnost eh, veščin. Eh, na voljo, na voljo vam je tudi dokument, kjer, je, kjer so povzete glavne ugotovitve iz tega obiska Danske. Damit kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt. Sedaj pa prva vsebinska točka današnjega dnevnega reda gre za javno predstavitev revizija strategije Evropa 2020. Predstavitev je follow-up resolucije Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2014. V tej resoluciji smo obravnavali zaposlitvene vidike strategije za leto 2020. To resolucijo je pripravil naš odbor. Hmm naloga oziroma glavni cilj predstavitve je umestni pregled strategije za leto 2020 oziroma njen vpliv na vidike zaposlovanja in njen vpliv na socialna vprašanja. Imamo predstavnike iz različnih sektorjev. Želeli smo predstaviti to temo s kar največ različnih vidikov. Ugotovitve te predstavitve bodo upoštevane tudi pri javnem posvetovanju, ki ga je organizirala komisija. Tako naj bi poskrbeli za nov zagon za strategijo za leto 2020. Naj nakratko predstavim naše današnje goste. nekateri gosti nažalost tudi zamujajo, tako da bomo morali nekoliko improvizirati. Vesela sem, da je z nami gospod Frank Jürgen Weise, predsednik upravnega odbora Evropskega omrežja javnih zavodov za poslovanje in predsednik Nemške agencije za delo, Zvezdne agencije za delo. Druga gostja je gospa Françoise Deboe, ki je koordinatorka belgijske Service de lutte contre la pauvreté. La precarité est l'exclusion sociale, torej službe za boj proti revščini, prekarnosti in pa socialni sključenosti. Gospa Elen Nigret prihaja iz švedskega sindikata. Zveze sindikatov, je svetovalka eh, tudi Konfederacije za Evropsko trgovinsko unijo in se ukvarja tudi z vprašanjem pokojnin. Z nami je tudi Barbara Helferih, ki je podpredsednica socialne platforme in pa predsednica Semester Alliance. In pa še gospod eh, Mauro Capelo, eh, ki je računovodja iz eh, Agencije za nacionalno kohezijo iz Italije in pa ne nazadnje še gospa Dorte Andersen, direktorica za evropske politike pri konfederaciji danskih delodajalcev. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste danes z nami. Takoj lahko začnemo z predstavitvijo. Vsak gost ima na voljo 8 minut, zato da predstavi svoje vidike, svoje pobude. Na to pa bodo dobili besedo še kolegi in kolegice, ki bodo lahko zastavljali vprašanje, pa dali svoje pripombe. Najprej dobi besedo gospod Vajze. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predstavljam 28 vodi evropskih zavodov za javno zaposlovanje, ti so združeni v um, posebnem odboru. Uh, tukaj sprejemamo politične pobude za to, kaj treba zagoditi, eh, zagotoviti. Uh, torej, naša zveza je pa odgovorna predvsem za izvajanje teh politik. Naj eh, naštejem ključne besede za današnjo predstavitev. Najprej nekaj besed o agendi za Evropski pakt za zaposlovanje. Eh, delo ima po našem mnenju prednost, saj preprečuje revščino tudi če gre za vstopno delo, tako imenovano atipično delo, ki ni dobro plačano. Eh, vseeno se nam zdi takšno delo boljše kot pa brezposelnost, kaj ti praviloma potem pride do napredovanja na delovni lestvici. Eh, ob tem želim pripomniti tudi naslednje delo ni neka zaključena količina, ampak delo ustvarja delo. To pomeni, da v nekaterih državah število delovnih mest še vedno narašča. In pa tretjič, pripomba k politiki dela nam se zdi, da je vedno bolj pomembno to, da na brezposelnost ne gledamo samo na škodo, ampak da skušamo v prvi vrsti preprečiti primere brezposelnosti, recimo skozi dobro sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. Naslednja pripomba. Potrebujemo euro, europeizacijo javnih zavodov za, pos, za zaposlovanje. Nima smisla, da denar vlagamo v neučinkovito infrastrukturo prvič sedaj eh, približno vemo, kakšni bi morali biti minimalni standardi javnih zavodov za zaposlovanje. Eh, sem spada recimo poklicno svetovanje, recimo že v šolah, potem popolna preglednost glede eh, mest, delovnih mest po vsej Evropi, potem tudi spletne strategije na podlagi katerih se lahko ljudje informirajo in pa ne nazadnje ponudba osebnega svetovanja. Prepričani smo, da potrebujemo aktiven delovni program. Takšni programi se lahko seveda razlikujejo od regije do regije. Potem eh, nujno je, da v naših nadzornih odborih Eh, sedijo tudi predstavniki politike, delodajalcev, sindikatov, delavcev in menimo, da so javni zavodi vedno tisti, ki bi morali prevzeti vodilno vlogo, na ta način lahko prevzamejo vodilno pobudo na trgu dela, šele potem pa je na vrsti sodelovanje z zasebnim sektorjem, z izobraževalnimi zavodi in tako naprej. Potem tretjič, mislim, da je Evropska strategija za leto 2020 primerna metoda za stalno izboljševanje stanja na trgu dela. Res je, da cilji, ki so bili določeni v tej strategiji, sicer še niso določeni, ampak narobe bi bilo meniti da moraš cilje, ki si jih zastaviš na začetku leta, na koncu leta vedno doseči. To, da si določiš nek cilj, pravzaprav pomeni, da moraš pravočasno ugotoviti, kaj si naredil dobro, kaj slabo, kaj se lahko iz tega naučiš. In eh, za nas je primer eh, jamstva za mlade Eh, dober zgled za to, kako lahko v 28 državah primerjamo, kaj smo dosegli, kaj nismo dosegli, kaj se lahko iz tega naučimo in da lahko tudi javnosti o tem poročamo. To je naša ideja učenja. V, v, naši strokovni sferi smo to definirali za tako imenovanimi benchmarking eh, kazalniki. To pomeni, da lahko procese med seboj eh, primerjamo, da lahko podatke med seboj primerjamo in izpostavimo predvsem dobre, pozitivne zglede. Na ta način se lahko vsi učimo drug od drugega, eh, slabe zglede pustimo na posameznih trgih dela, nikogar ne želimo blamirati. Eh, na način izmenjave najboljših izgledov pa lahko vsak dobi priložnost, da izboljša svoje delo. Naj podam primer Nemške agencije za zaposlovanje. Ta Torej, v tej agenciji je trajalo deset let, da smo se iz nekaterih slabih eh, pogojev na področju zaposlovanja žensk ali drugih manjšin, eh, da smo torej sedaj dosegli večjo stopnjo zaposlovanja tudi teh ranljivih eh, ali obrobnih skupin. In upamo, da bomo s takšnim pozitivnim delom tudi nadaljevali. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi François Deboe. Izvolite besedo. Euh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje poslanci in poslanke. V nekaj minutah bom poskušala predstaviti svoje stališče. Najprej bom povedala v imenu, koga danes govorim. Belgijskih ustanov verjetno ne poznate tako dobro. Mi ocenjujemo učinkovitost uh, uporabe temeljnih pravic v eh, primeru revščine. Kot veste, pogosto prihaja do eh, posega v te temeljne pravice, naprimer pravica do eh, zdravstvenega dostopa. Ljudje imajo pravico, da živijo zdravo, kljub temu, da živijo v revnih okoliščinah. lahko bi eh, omenila tudi druge pravice in eh, druge težave. Naša naloga je torej, da ocenjujemo stanje teh pravic in da pripravljamo priporočila za njihovo spoštovanje. Pri tem sodelujemo s tistimi, ki živijo v revščini in zadevnimi akteri. Na kratko sem predstavila torej svojo ustanovo, sedaj pa bom predstavila glavne elemente strategije 2020. Spregovorila bom o rezultatih in o napovedih za prihodnost. Najprej horizontalni pristop. Strategija 2020 si prizadeva za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Gospodarska rast eh, sama po sebi ne zmanjšuje nujno eh, revščine. Ravno zato moramo to imeti vedno v mislih, zato da združimo gospodarsko rast in socialni eh, napredek, socialni razvoj. Gre za evropske vrednote. Drugi element, ki je pozitiven v strategiji 2020, je zavezanost k boju proti revščini. Seveda, mor, seveda moramo pri tem meriti eh, rezultate. Rezultati morajo biti zavezujoči ne zgolj sredstva. Tretji pozitivni element, ki bi ga rada izpostavila, pa je dejstvo, da imamo več kazalnikov, s katerimi ocenjujemo bodi si napredek, bodi si težave na področju boja proti revščini. Na tem diagramu vidite nekatere od teh. Identificirali smo več skupin, ki živijo v revščini. S tremi kazalniki lahko, lahko torej najdemo različne skupine revnih. Tisti, ki izpolnjujejo vse Eh, tri kazalnike, so v eh, manjšini. Rezultate poznate, ravno veliko jih ni. Kar se tiče zmanjševanja revščine, je ta cilj zapisan v dopisu komisije ob umestnem eh, poročilu. Obenem je treba izpostaviti, da številke podcenjujejo število tistih, ki živijo v revščini. V Belgiji, naprimer, to velja, saj ne upoštevamo tistih kategorij oseb, ki živijo v eh, zelo težkih pogojih, naprimer brezdomci, tisti, ki pač niso del tovrstnega eh, nadzora. V Belgiji Eh, smo že pripravili projekt, s katerim želimo vključiti tudi te osebe in upamo, da se bodo podobnega načina dela lotili tudi v drugih državah članicah. Pomembno je, da upoštevamo vse evropske državljane. Komisija je v svojem eh, dopisu izpostavila tudi, da je kriza posegla v učinkovit socialen sistem veliko smo govorili o rasti, ne pa toliko o uh, socialnih vprašanjih. Vedno več ljudi, ki uh, so brezposelni, brezposelni, ki prejemajo različne socialne transferje. Tudi, če je število delovnih mest više, eh, to še ne pomaga, če so delovna mesta nekakovostna vedno več je prekernih delovnih mest, eh, tistih za določen delovni čas ali pa eh, za nepoln delovni čas. Pogosto se zgodi, da po takšnem začasnem eh, delu človek, ki ni visoko usposobljen, preneha delati prizadevamo si torej za horizontalni pristop, ki vključuje tako gospodarske vidike, kot tudi socialni, socialne vidike. Socialno vprašanje more biti eh, enako izpostavljena. To izhaja tudi iz 9. Eh, člena pogodbe o delovanju Evropske unije, kjer je govora o socialni razsežnosti evropske politike. Vključiti bi morali različne cilje strategije 2020 v ta horizontalni pristop, ne pa da jih poskušamo doseči ločeno drugega od eh, drugega. Lahko se zgodi, da zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti na enem področju, trpijo cili na drugem področju in obratno. Izpostaviti je treba tudi eh, načrt nacionalnih reform, ki jih pripravijo države članice in predstavijo eh, na evropski ravni. Pogosto takšni ukrepi na nacionalni evropski ravni niso enako obravnavani. Strinjam se, s kolegom potrebujemo nova delovna mesta, ampak kakovostna delovna mesta, povezana tudi z izobraževanjem in usposabljanjem tisti, ki eh, niso visoko kvalificirani delavci, tisti imajo največ težav pri dostopu do trga dela. Potrebujemo dejansko socialno zaščito, ki pokrije tudi tiste najšipkejše eh, državljane. Gre tudi za vprašanje pogojevanja pravic. Gre za. Širše uh, vprašanje kakovostnih storitev, eh, dostopa do trga dela za vse. Pogosto izpostavljamo v času krize stroške socialne zaščite, ampak ne smemo pozabiti na dostojanstvo in na dejstvo, da gre za ulaganje v ljudi. Še eno prioriteto imamo in to je sodelovanje. ljudje, ki so upravičeni do to vrstne pomoči, ki jim pomaga različne službe in eh, različni posamezniki, tisti imajo precej eh, boljše možnosti v prihodnosti. In še zadnja točka. Kvantitativni cilji niso dovolj, potrebujemo tudi kvalitativne cilje. Številke so potrebne, ampak to ni dovolj. Lahko se namreč zgodi, da na koncu ne bomo dosegli zastavljenih ciljev, ker se osredotočamo zgolj na številke tisti, ki so najrevnejši, potrebujejo precej več pomoči kot eh, drugi. Zmanjšati moramo neenakost med eh, posameznimi kategorijami ljudi, to je tudi eden od ciljev strategije. Kakšen je naš pristop z vidika človekovih pravic? Kot veste, poskušamo določeno kategorijo ljudi izvleči iz revščine in eh, omenila sem že, Eh, zmanjšanje revščine, če imamo za mizo pet ljudi, lahko rečemo, da bomo eh, do konca izvajanja tega programa za mizo imeli eno osebo, ki ne bo več revna. To je najbolj eh, primeren način razmišljanja. Ljudje moramo dati realno možnost za dobro življenje v prihodnosti, ne gre zgolj za trenutek, ko izidejo iz revščine. Toliko z moje strani. Hvala, gospode Boje. Ponavljam, da ste koordinatorka za belgijsko službo proti revščini in socialni izključenosti. Sedaj dobi besedo gospa Elene Njegere, ki predstavlja Konfederacijo švedskih sindikatov in je svetovalka Evropski, Evropskemu sindikatu v zvezi sindikatov. V glavnem bo govorila o vprašanju pokojnin. Eh, ja, Hvala lepa, govorila bom švedsko. Jaz zastopam enega izmed večjih sindikatov na švedskem. Tukaj lahko vidite prvi posnetek. Na švedskem imamo tri pomembne sindikate. Elo, v njem so združeni delavci, potem TCO ki, in pa SAKO, kjer so združeni akademiki in pa više izobraženi delavci. Uh, mi pa sodelujemo z vsemi trijemi sindikati. Uvodoma želim povedati, da je na švedskem sodelovanje za socialnimi partnerji v okviru strategije za leto 2020 zelo dobro. Seveda še obstaja mesto za izboljšave, ampak to medsebojno sodelovanje uh, poteka zaenkrat zelo dobro. Kot sem že povedala, imamo tri sindikate, LO, TCO in pa SAKO. LO vključuje 14 zvez delavcev, preostala dva sindikata pa združujeta akademika in pa visoko izobražene ljudi um, zelo visok odstotek eh, delavcev na švedskem je očlanjen v sindikate. Ti sindikati imajo različne prednostne naloge, ampak gre za evropska vprašanja, zelo dobro sodelujemo med seboj. Tudi delodajalci so združeni v organizacijah, recimo v organizaciji za zasebna podjetja in pa eh, tudi v organizaciji javnih delodajalcev redno se posvetujemo tudi o strategiji za leto 2020 in enkrat eh, na leto potekajo posvetovanje na, posvetovanje na visoki ravni, večkrat letno se pa srečamo na ravni uradnikov. Nedavno je potekala konferenca o specifičnih priporočilih za države. Tam je tam so imeli vsi predstavniki možnost predstaviti svoja stališča, prisotni so bili tudi predstavniki regionalnih in nacionalnih administrativnih teles, ki so prisluhnili našim stališčem. Eh, Zveze delodajalcev pa letno pripravijo pisni prispevek za svetovanje vladi pri vprašanju politike dela. Še nekaj besed o strategiji za leto 2020 in o izgledih za prihodnost. Če si ogledamo cilje na področju boja proti brezposobnosti in zaposlovanja, se mi zdi, da je, cilje, da je doseganje ciljev bilo dobro. Ampak cilji še niso bili doseženi, še zdaleč ne na podlagi tega lahko sklepamo, da je treba strategijo nekoliko predelati. Treba je preveriti, kaj je možno narediti bolje. Socialni cilji v strategiji za leto 2020 so dobri, ampak eh, metode usklajevanja in eh, primerjalne metode še ne delujejo tako, kot bi morale. celotna Evropska unija bi morala dosegati te cilje. Prav gotovo potrebujemo socialno agendo, vsi nosilci odločitev morajo biti vključeni v ta posvetovanja. Mi imamo v Evropi 26 milijonov brezposlenih ljudi, 200 tisoč eh, revnih ljudi in uh, teh bo verjetno v prihodnosti še več. Na evropski ravni sodelujemo z EGB in ta je oblikoval deset glavnih zahtev za to, da bi lahko izboljšali strategijo za leto 2020. Torej, izpolniti je treba ambiciozne cilje na ta način, da nekoliko preuredimo strategijo, investirati moramo v pametno, vzdržno in vključujočo rast. Uh, za spremembe moramo poskrbeti že sedaj, končati moramo zavrčevalno politiko. Eh, samo na ta način bo, Evropsk, bo strategija za leto 2020 pokazala rezultate. Vse udržene strani je treba vključiti v oblikovanje te strategije. Potem ne smemo pozabiti tudi na to, da morajo delovna mesta biti kvalitativna delovna mesta, sprejeti moramo tudi preventivne in korektivne ukrepe, potrebujemo pravo socialno agendo. Države članice ne smejo ciljev razdrobiti na manj ambiciozne nacionalne cilje. Cilji mora biti zastavljeni na evropski ravni. Poleg tega potrebujemo odprto in pluralistično razpravo o krizi. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Hilferih, podpredsednica socialne platforme in pa predsednica Semester Alliance. And, uh, Najlepša hvala v imenu Evropske socialne platforme platformi, platforme in eh, Evropskega zavezništva za demokratični in eh, socialen semester, se bi vam rada zahvalila za povabilo na današnji sestanek, ki se nam zdi izjemno pomemben. Revizija strategije Evropa 2020 je dogodek, ki poteka zgolj enkrat na vsakih deset let, kar pomeni, da moramo biti vsi dobro pripravljeni, vsem je treba prisluhniti in eh, veseli nas, da se je parlament odločil, da prisluhne tudi nevladnim organizacijam. Civilna družba je prav tako komaj čakala na eh, to revizijo. Žal nam je, da je prišlo do zamude, da bo revizija preložena na konec tega leta oziroma začetek naslednjega leta. To bo imelo verjetno nepredvidljive posledice za revizijo kot takšno. Naj namenim nekaj besed še naši platformi. Predstavljamo 46 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialnih vprašanj na ravni držav članic in tudi na evropski ravni. Evropsko zavezništvo za socialne demokratiče in, in trajnosten semester pa se stoji iz številnih članov socialne platforme, obenem pa smo vzpostavili to organizacijo leta 2011, zato da bi spremljali razvoj dogodkov pri evropskem semestru. Osredotočamo se seveda na Eh, cilje z vidika socialnih vprašanj. Platforma je malce širša, kar se tiče članstva, tako da bom govorila predvsem kot podpredsednica socialne platforme. Bili smo kar precej kritični do neizpolnjenih obljub, ki smo jih slišali na tem Eh, področju. Številne politike niso bile uspešne. uspešne. Danes imamo 5 milijonov več brezposelnih kot leta 2010. Brezposelnost je eh, padla približno 60 odstotkov, pri ženskah 63 odstotkov. 7 odstotkov premalo eh, z vidika ciljev. Sprejeti moramo tudi dejstvo, da obstaja velika razlika med eh, plačami za moške in ženske, približno 60 eh, odstotkov, 39 eh, odstotkov v eni državi in celo do 44 odstotkov v drugi državi. Te številke jasno kažejo, da evropski socialni semester ni dovolj zavezojoč. Revizija je nujna. semester obravnava izvajanje ciljev eh, od leta 2011 naprej. Videli smo, da se osredotočamo predvsem na gospodarske in finančne politike, na makroekonomsko politiko kot takšno. Poročila, eh, priporočila državam se osredotočajo na zmanjševanje javnih dolgov in eh, javne porabe niso pa usklajeni posamezni cilji med sabo, kar pomeni, da bo zaradi tega nastajalo še več revščine. Evropska socialna platforma ima tri osrednja priporočila. Najprej si želimo doslednosti pri politikah in uh, preglednosti procesa, kar pomeni, da moramo revidirati celotno strukturo strategije Evropa 2020 in Evropskega semestra. Ugotoviti moramo, kako so cilji in pa struktura med sabo povezani. Povečati je treba preglednost procesov, ki spremljajo Evropski semester in uh, Evropsko strategijo 2020. Drugi element je napredek pri socialnih ciljih. Govornica ki je spregovorila pred mano, se je že dotaknila teh vprašanj. Zmanjšati moramo revščino, povečati socialno vključenost, obravnavati moramo neenakost, ki jo je vedno več, govoriti moramo o kakovostnih eh, zaposlitvah, ne zgolj o novih delovnih mestih, izboljšati moramo tudi izobraževanje in usposabljanje v skladu z Evropo 2020. Tretje priporočilo je povezano s sodelovanjem z deležniki. V postopkih na nacionalni ravni, do neke mere pa tudi na evropski ravni, smo videli, da civilna družba ni ustrezno vključena v eh, ocenjevanje in eh, spremljanje procesa semestra. V pripravo eh, priporočil za države in v nacionalne reformne programe nismo vključeni, in eh, ta proces ni dosleden. Pogosto gre za en sam sestanek z organizacijami eh, in pri tem tudi ostane. Kar se tiče našega prvega priporočila zagotavljanje doslednosti in preglednosti procesov, smo že večkrat eh, podarili, da socialna vprašanja nima enake vrednosti kot gospodarska vprašanja uravnotežiti je treba ta dva vidika v kontekstu semestra. Videli smo, da je izvajanje neočinkovito in tudi eh, o tem je treba govoriti pri reviziji Evrope 2020. Priporočamo tudi, da se izvede ex ante koordinacija fiskalnih, ekonomskih eh, in socialnih politik in različnih ukrepov. Potrebujemo ex ante in ekspost oceno plačnih razlik med spoloma, glede na to, kako velike so. Potrebujemo konkretne ukrepe pri vseh glavnih eh, ciljih, pri letnem pregledu rasti, na primer, obenem pa potrebujemo priporočila za države, ki se osredotočajo na vse države članice in to zlasti z vidika eh, revščine. Trenutno so države trojke izključene eh, iz procesa priporočil, kar pomeni, da so v čudnem eh, položaju, ker eh, morajo biti deležne priporočil tako kot vse druge države. Vzpostaviti je treba eh, ustrezno, ustrezen okvir za zagotavljanje enakosti med spoloma, za zagotavljanje spoštovanja pravic spolov. Spremljati je treba. Eh, vprašanje zaposlovanja in socialne zaščite. Nekatere države članice so se poklonile preglednici, mi pravimo, da je ta dobra, obenem pa jo moramo povezati s preventivnimi in korektivnimi ukrepi. Še posebej v primerih, ko socialni cili niso doseženi. pri preglednici potrebujemo bolj natančno analizo ekstremne revščine. Mislim, da bi morali revidirati trenutne kazalnike in jih prilagoditi pod specifičnim skupinam in specifičnim situacijam. Če želimo doseči napredek pri posamečnih eh, ciljih, potrebujemo celovit akcijski načrt. Cilje je treba razdeliti po skupinah, po spolu in po temah, naprimer zdravje in izobraževanje. Pregledati je treba tudi uspešnost ukrepov eh, na področju socialnih eh, investicij, naprimer brezposelnost, eh, revščina doma, skrb za otroke. Govoriti je treba tudi o najmanjšem zajančenem, najmanjši zajamčeni plači civilna družba spremlja postopek semestra. Nismo pa še zagotovili strukturnega dialoga z nacionalnimi in evropskimi organi, eh, kar se tiče našega spremljanja v državah, kakršne so Španija, Irska in nekatere druge, so postopki spremljanja drugačni. Eh, tam sodelujejo civilna družba, finančni ministri, gospodarski ministri in socialni ministri. To je prava pot naprej, ampak tega v drugih državah ne vidimo. Pogosto gre pri dialogu z deležniki zgolj za formo. Potrebujemo ustrezen sistem dialoga, eh, potrebujemo bolj strukturiran dialog, obenem je treba izvajati načelo partnerstva v Evropskem socialnem skladu tako kot je to tudi predvideno. Še nekaj eh, končnih eh, zaključnih besed. Organizacije civilne družbe, ki so članice Evropske socialne platforme, so obravnavali tudi spremembe v trenutnih eh, priporočilih državam. Vidimo, da se zvrčevalno politiko še vedno nadaljuje, manj je specifičnih priporočil za revščino, ki je padla z 12. Ta priporočila so padla z 12 na 6, osredotočajo se predvsem na eh, konkurenčnost, ne pa na to, da bi ljudem ponudili kakovostna delovna mesta. Eh, in mislim, da je to tista prava pot naprej. Še zadnja točka, trenutna specifična priporočila državam niso strateško utemeljena. Zanima me, kaj se dogaja z metodologijo, zakaj eh, je priporočil vedno manj, če pa nimate neke prave strategije. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Mauro Capello, ki je revizor in predstavlja revizorski organ ter Agencijo za nacionalno kohezijo iz Italije. Izvolite. Signor Presidente, signori deputati predsednica, gospe in gospodje, najprej naj se vam zahvalim za osebno povabilo, ki ste mi ga namenili. Eh, si štejem v veliko čas, da sem danes tu pred vami. Eh, moj prispevek zadeva eh, revizijo strategije Evropa 2020. Poskusil bom pritegniti vašo pozornost na vidike, ki so povezani za prekvalifikacije, za izobraževanje kot generatori novih delovnih mest. Mislim, da cilji strategije Evropa 2020 so tesno povezani s sposobnostjo eh, evropskih eh, državljanov, da začnejo razmišljati inovativno in ustvarjalno. Ravno zato sem prepričan, da je treba postaviti v središče naše pozornosti eh, element središčne uloge človeka in moramo razmisliti o tem našem največjem resursu pri človeku, to so možgani. Z resolucijo 1350 iz leta 2008 je Evropski parlament sklenil, da posveti leto 2009 eh, ustvarjalnosti in inovacijam. To je bilo Evropsko leto tega. In eh, imamo celo vrsto sklepov v eh, tem dokumentu, ki izvirajo iz priporočila 962 iz 2006 o a, ključnih pristojnostih za a, stalno učenje, doživljenjske učenje. Peta kompetenca nosi naslov naučiti se učiti se. Ampak a, kljub a, tem lepim besedam nismo imeli ničesar te, o tem, kako naj a, pravzaprav deluje naši možgani in a, niti o, o znanostih, ki se ukvarjajo s tem in s tehnikami, ki se poslužujo teh načel. 2014 je bilo leto posvečeno poškodovanem možganom. Ampak tudi v tem primeru, po mojem mnenju, to je bila eh, neizkoriščena priložnost, ker v letu 2014 smo se osredotočili predvsem na sicer pomembno temo eh, bolezni, nevroloških in psihiatričnih bolezni in na temo eh, umetne inteligence. In torej, kaj naj storimo? Torej, moj predlog, eh, gospod in gospodje, je to, da eh, v okviru eh, prioritete pametne rasti strategije Evropa 2020, da vključimo neko pobudo, ki bi naj no-, nosi naslov odkrivanje možganov, razuma. To je prioriteta, ki naj bi bila namenjena ne samo mladim, ampak vsem državljanom, ki se ukvarjajo z usposabljenim izobraževanjem, torej da jih naučimo, kako delujejo naši možgani strani, kako delujejo eh, kortikalne sposobnosti naših možganov, tako kot smo to izvedeli iz raznih znanosti, katere so tehnike, ki jih moramo uporabiti, zato da možgane uporabljamo eh, v skladu z našo eh, nagnjenostjo. In torej, recimo, imamo tudi cel potencial slike in eh, to dobro poznajo tisti, ki se ukvarjajo z oglaševanjem in potem imamo neko drugo načelo in sicer asociacijo. To je spet temeljno načelo za delovanje naših možganov. Kako naj damo noge tej zamisli? Gospod in gospodje, jaz predlagam eh, uvedbo nekega evropskega leta, ki naj bo posvečeno možganom, eh, sposobnostim, zmogljivostim naših možganov. Torej to leto. A, um, naj bi služilo za konference, razprave, seminarje, katerih namen bi bil to, da pritegnemo javne subjekte, ki uh, upravljajo z uh, dejavnostjo usposabljanja, izobraževanja, poklicnega izobraževanja, zato da bodo ti pobudniki širjenja tega pristopa po celem evropskem ozemlju, uh, torej tako, da bi se uveljavile te pomembne tehnike, ki so povezane z možgani, ki jih uporabljajo tudi uh, vodstveni organizacije, organi na najvišjih uh, ravneh, to je brainstorming, mind mapping in problem solving. Pomembno bi bilo v tem evropskem letu, da sprožimo neke oglaševalske kampanje z um, ciljnimi sporočili in da spodbudimo tudi pripravo študij na, um, posameznih, na, v posameznih državah članicah, ampak tudi na evropski ravni. Uh, Predlagam torej, da promoviramo znotraj posameznih operativnih programov določene e, oblike učenja teh tehnik, ki sem jih omenjal v angleščini, torej brainstorming, mind mapping, problem solving in kako lahko te pristope uporabljamo tudi e, za matematiko, literaturo, ampak tudi znanstvene vede, za pravo, strojništvo, fiziko in tako dalje. Zato bi bilo zanimiva eh, potem tudi objaviti eh, dokumentacijo evropskih institucij z neko končno prilogo, neko torej možgansko eh, mapo zemljevid, ki naj nekako prikaže nazorno glavne točke iz posameznega priporočila ali iz posameznega dokumenta evropskih institucij. In to, kar mi je še najbolj všeč, je pobuda nekega evropskega prvenstva možganov. Lahko bi se eh, ta, to prvenstvo imenovalo European Mind, evropski, evropski razum, evropski možgani in eh, mladi bi se recimo eh, bi tekmovali v štirih glavnih tehnikah pri mind mappingu, brainstormingu, potem pomnilnih tehnikah in reševanju problemov. Res je, da te tehnike, ko se jih uporablja, dajo odlične rezultate, kar zadeva motivacijo, motivacijo in uspešnost študentov, tudi z ozirom na kakovost učenja. In torej predlagal bi te a, pobude, kajti mislim, da je potrebno, da ustvarimo neko družbo, ki naj bo a, možgansko opismena, opismenjena. In tako bomo dobili ustrezne rezultate v zvezi z vsemi cilji, ki jih zasleduje strategija Evropa 2020. In naj zaključim, nekdo je rekel, da je, da so, da je so možgani kot neko padalo, torej dobro delujejo samo, če se odprejo. In, eh, torej, ampak eh, zato, da se lahko to padalo odpre, potem moramo imeti tudi človeka, ki je pripravljen in je toliko pogumen, da skoči iz letala v zrak. In torej, eh, sprašujem vas, gospodin gospodje, ali boste imeli ta pogum in, torej, in to za našo skupno Evropo. Hvala. Najlepša. Hvala. Možgani so torej tisti, ki so pomembni. Naša zadnja današnja gostja pa je gospa Dote Anderson, ki je direktorica za politiko Evropske unije v Konfederaciji danskih delodajalcev. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste nas povabili k sodelovanju na tej seji predstavljam danske delodajalce. Predstavljamo približno 24 tisoč danskih eh, delodajalcev, kar je polovica eh, delodajalcev na področju naše države. Če dovolite, bom poskušala izpostaviti tri bistvena sporočila. Težko je biti zadnji govornik eh, v takšnem panelu, ampak se bom potrudila po najboljših močeh. Pomembno je, da izpostavimo vprašanje zaposlovanja. iti moramo onkraj strategije 2020. Ne smemo se ustaviti zgolj pri ciljih, ki jih najdemo v sami strategiji. Obenem pa potrebujemo ustrezne primerjalne standarde, učiti se moramo drug od drugega. Potrebujemo kakovostne informacije. ne sme nas biti strah govoriti o eh, kakovosti, tudi ko govorimo naprimer o združevanju poklicnega izobraževanja in eh, usposabljanja v podjetjih. Upoštevati moramo socialne partnerje. V Evropi bi lahko naredili precej več. Zdi se mi, da vse ni tako uh, rožnato, kot nekateri pravijo rast beležimo onkraj naših eh, meja, pri nas doma nam ne gre tako dobro, kot eh, bi nam lahko šlo. Na Danskem smo odvisni od eh, rasti v Evropi, veliko izvažamo ravno v Evropo. Marsikdo meni, da je pri nas vse v redu, da beležimo rast in da brezposelnost ni tako visoka, ampak Res je predvsem to, da smo zelo odvisni od Evrope. Potrebujemo ustrezne uh, cilje z vidika rasti. V kontekstu Evrope 2020 pa moramo razmišljati tudi o demografskih izzivih, s katerimi smo soočeni. Govoriti moramo o plačah. Paradoksalno je ravno to, da pri nas eh, iščemo kvalificirane zaposlene, ki jih ne najdemo, ne najdemo vseeno pa uh, imamo precej ljudi, ki so brezposelni. Ženske moramo, na primer, eh, ponovno vključiti na trg dela. Osredotočiti se moramo na usposabljanje in izobraževanje mladih. Veliko smo govorili o usposabljanju, eh, izobraževanju, ki je združeno s prakso. To je za nas eh, nekaj zelo pomembnega na Danskem. Predvsej ljudi eh, ravno na ta način dobi ustrezno izobrazbo. In zdi se mi, da je to nekaj, kar je treba v prihodnosti še bolj razviti potrebujemo ljudi, ki so specializirani za določena delovna mesta. V nasprotnem primeru ljudje dobijo izobrazbo, ki jo ne morejo uporabljati, kar pomeni, da jih pošljemo neposredno na zavod za zaposlovanje. Potrebujemo torej novo Evropo strategijo 2020. In sedaj vprašanje tako imenovanega bench learninga, na tem moramo graditi reforme, ki so potrebne. Države članice si morajo prizadevati za dobro delujoč trg dela, za trg dela, kjer najdemo kakovostna delovna mesta in veliko delovnih mest. Podjetja si morajo upati vlagati. In to je izziv, s katerim smo soočeni. potrebujemo takšne reforme, ki bodo obrodile kakovostne sadove, kakovostna delovna mesta. In vprašati moramo, zakaj je sistem eh, izobraževanja, ki je združen eh, s prakso, učinkovit. Iz tega se moramo nečesa naučiti. In še zadnja točka vprašanje sodelovanja Eh, socialnimi partnerji. Mi smo organizacija Združenje delodajalcev. Imamo kontakte z nevladnimi organizacijami in skupaj sodelujemo na forumu, kjer eh, so zastopani različni partnerji. To ni nujno, Eh, pomemben element strategije Evropa 2020, ampak vseeno si zato eh, prizadevamo. No, Juncker je seveda govoril tudi o socialnih partnerjih, to je res. Pomembno je, da gospodarstvo povežemo s socialnimi partnerji. pri nas so socialni partnerji od vlade zahtevali, da bolje oblikuje in strukturira sodelovanje eh, z njimi. Tako si lahko prizadevamo za skupne cilje. Morda bi lahko na koncu izpostavila še eno temo, na katero smo malce pozabili in s pomočjo katere bi lahko še izboljšali izvajanje strategije Evropa 2020. Potrebujemo namreč eh, konkretnejše, bolj zavezujoče cilje za države članice. Potrebujemo zavezujoče instrumente. Malce smo pozabili na te uh, zavezujoče cilje in morda bi se morali k temu vprašanju vrniti to je tudi za eh, podjetja in zaposlene pomembno. Toliko z moje strani. Z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala za teh šest uvodnih govorov. Sedaj bom besedo predala koordinatorjem oziroma njihovim eh, nadomestnim članom. Začeli bomo skupino ELS. Gospod Šulce, izvolite ja, von, von unserer Seite als EVP-Fraktion. U imenu skupin, skupine ELS se vam zahvaljujem, da ste nas obiskali tukaj v Bruslu, v našem odboru. Vaše predstavitve so bile za nas zelo zanimive. Poleg tega pa so nam ponudile tudi nekaj shodišč za nadaljne razmišljanje. Navezal bi se na različne točke, ki ste jih omenili v vaših predstavitvah. Verjetno se vsi strinjamo glede tega, da mora biti ustvarjanje delovnih mesec za nas glavna prednostna naloga. Dobro je, da večina izmed vas menite, da je delo nekaj, kar je potrebno, kar vsak potrebuje in tudi, če to delo na začetku ni takšno, kot si nekdo želi, eh, je lahko vsaj izhodišče za nadaljne napredovanje. Meni se zdi pomembno, da na delovna mesta ne gledamo kot na nekaj fiksnega, ampak da razumemo, da lahko iz različnih delovnih mest ustvarjamo nova delovna mesta. Tega nas ne sme biti strah. Potem naslednja pomembna tema, ki bi jo izpostavil, je demografija. To ni pomembno samo za mene kot Nemca, to je pomembno tudi za številne druge države v Evropski uniji. Še naprej se bomo morali razpravljati, se bomo morali pogovarjati o zaposlovanju starejših ljudi, o zaposlovanju žensk, o izboljšanju kakovosti vseživljenskega učenja in o um, čezmejnih vidikih te strategije. Um, še enkrat bi izpostavil tudi posebne, posebna specifična priporočila za države. Uh, ta priporočila bi morala močneje vplivati tudi na nacionalne načrte reform. Uh, še veliko bi lahko govoril, ampak nimam več časa, uh, tako da bom dal še drugim kolegom priložnost, da spregovorijo. Hvala lepa. Zdaj pa gremo na koordinatorje za skupino SD, gospa Juta Štanarok, izvolite. Ale... Hvala lepa vsem govornikom, Podali ste nekaj zelo dobrih idej, o katerih bomo še morali razpravljati. Z nekaterimi točkami vaših predstavitev se popolnoma strinjam, pri drugih spet eh, me še niste čisto prepričali. Kot je povedal moj kolega, je res, da mora biti ustvarjanje delovnih mest za nas prednostna naloga. Ampak naši skupini se zdi pomembno, to, da to niso kar nekakšna delovna mesta, s katerimi lahko izboljšamo statistike, ampak da so to kakovostna delovna mesta. Imam vprašanje za eh, gospoda Vajze, Vajzeja. Sama sem eh, bila dejavna v eh, okrožju Ludwigshafen in takrat smo preučevali, ali je lahko prekarno delo pot na trg dela. In ugotovili smo, da je to samo prva stopnica, samo malo izmed tistih, ki so začeli s prekarnim delom, je na koncu dobilo kakovostno delovno mesto. In če si ogledamo to prekarnost delovnih mest, ne samo v Nemčiji, ampak povsod po Evropi, se mi zdi, da se je verjetno v zadnjih letih tukaj situacija še poslabšala. Različno ste govorili tudi o tem, kako zavezojoči bi naj bili cilji strategije za leto 2020. Če si ogledam recimo cilj o revščini, želeli smo 20 milijonov manj revnih ljudi. No, takrat smo imeli 7. No, sedaj imamo 7 milijonov več revnih ljudi v Evropi. Torej, tukaj bi se že morali naučiti, da na tem področju potrebujemo zavezujoče cilje. Gospode Boji, vi ste rekli, da je soudeležba pri politikah eh, pogoj za to, da sprejmaš dobre politike. Kako bi lahko vprašanje revščine bolj upeli v evropske politike? Ali se vam zdi, da je Evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti? ki se sestane samo enkrat na leto, primeren inštrument za to, oziroma ali bi to morali po vašem mnenju izboljšati. Vsem predstavnikom pa bi zastavila naslednje vprašanje. Mi vedno razpravljamo o strukturnih reformah um, in številne države članice sprejemajo samo reforme na področju trga dela. Ali imate kakšno idejo o tem, uh, kakšne strukturne reforme bi lahko Evropski uniji dejansko pomagale, kje bi lahko prispevali k zastavljanju novih ciljev oziroma izpolnjevanju starih ciljev. Zanima me, eh, kakšne ideje mm, imate tukaj za vaših različnih zornih kotov. Hvala lepa. Naslednja je gospa Harking za skupino Alde. Imate kakšno vprašanje ali pripombe, ki jih želite izpostaviti? Hvala lepa, predsednica. Torej najprej hvala lepa za vaše, vaše predstavitve. Prišla sem nekoliko kasneje, ampak sem prisluhnila večini izmed njih. Prebrala sem nekaj dokumentov, ki ste jih posredovali in iz tega, kar je bilo danes povedano, imam občutek, da imamo veliko vprašanj, ki se jih je treba lotiti. Najprej beležimo neko pomankanje kohezije pri spodbujanju zaposlovanja. Torej, vse skupaj ni dobro povezano med skladi in politikami ki jih izvajamo. Morda pa še dodatno vprašanje, ki se ga je treba letiti, je to, da ne razpolagamo z ustreznimi eh, konkretnimi podatki in merili in meritvami. In torej, če si ogledamo eh, celotno sliko in ko razmišljamo o tem, kako naj izboljšamo celotno situacijo, bi morali delati učinkovito in uspešno, ko govorito, eh, govorimo o evropskem semestru in o strategiji Evropa 2020. Morda bi lahko imeli letno poročilo, poročilo o napredovanju na področju te strategije. Tako kot so povedali nekateri kolegi, eh, če odlašamo ocenjevanje strategije Evropa 2020, to je prav gotovo negativen korak. Potrebujemo več informacij od držav članici o napredku, ki ga beležijo do ciljev, ki so si jih zastavili, predvsem kar zadeva pri eh, njihove nacionalne reformne programe. Imamo točkovnico, eh, kar zadeva zaposlovanje in socijalno socialne reforme, ampak eh, pravzaprav nimamo ustreznih popravnih ukrepov, ki jih eh, lahko sprememo nemudoma, ko vidimo, da kazalniki kažejo na določene rezultate. Želela bi dobiti vaše mnenje o tem, kajti kazalnike imamo. Uh, zagotavljajo nam določene informacije, ampak večkrat poročanja ni dovolj dobro, zato da bi lahko države članice potem lahko eh, eh, posledično ukrepale. Torej bi morali to preusmeriti in, eh, in spodbuditi države k temu, da dosegajo zastavljene cilje. Morali bi imeti nek sistem, ki naj sproža ustrezno sprejemanje popravnih ukrepov. Eh, kar eh, pogrešamo, so ustrezne povezave. Če si ogledamo različne programe in sklade, ki jih imamo od eh, programa za strateške naložbe do Evropskega socialnega sklada, do odprte metode sodelovanja na področju socialnih zadev, do Evropskega semestra, pravzaprav med vsemi temi pobudami in skladi ne najdemo ustreznih povezav. Imam tri kratka vprašanja. Že smo slišali od vseh kolegov, kako so spraševali o delu, o dostojnem delu. To moramo vedno imeti v mislih in to je tudi že mednarodno kodificirano na ravni ila. Ampak nekateri trdijo, da pač delo je delo, eh, služba je služba, kjerkoli smo nekako na tej lesnici in da to nujno potem privede do boljše službe. Ali sem že presegla čas, ki sem ga imela na razpolago? Ja, že več kot 6 minut govorite, gospa, imeli ste 3 minute na voljo, samo še 30 sekunda. Ja, torej želela bi dobiti vaše mnenje o tem, kako naj se lotimo tega, torej revščina in eh, zaposlitev. Imamo dve plati. Po eni strani eni zatrjujo, da vsa delovna mesta mora biti dostojna, drugi pa trdijo, da delo je pač delo, služba je služba, katera je umestna pot. <clears throat> In vprašanje neenakosti. Vrzel se širi eh, v večini držav članica. Eh, kako gledate na to, kako bi lahko eh, uporabili orodja, ki jih imamo na voljo, za to, da zapolnimo to vrzel. In potem vprašanje neujemanja veščin in razpoložljivih delovnih mest. Če si ogledamo stvari na trgu, potem vidimo, da problem ni toliko na ravni veščin. Imamo ljudi, ki so preveč kvalificirani za službo, Tokio upravljanju in obratno. In to sta dva huda problema, ampak problem je tudi v tem, ko imamo prekvalificiranega delavca, ki zapolnjuje ne dovolj kvalificirano uh, uh, za, uh, službo. Hvala lepa, zdaj pa predajemo besedo skupini GUE, gospod Silikiotis, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Prav bodo nas, kaj stižemo, da smo bili des. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim eh, govornikom za njihove zanimive eh, predstavitve. Mislim, da eh, se moramo najprej poglobiti v bistvo in v vsebino in si ogledati predvsem eno bistveno vprašanje in sicer varčevalni ukrepi, ampak s tem ne bomo dosegli izkoreninjenja brezposobnosti in revščine, kajti kljub vsemu temu, kar je bilo storjeno v državah, kot je naprimer Grčija, vidimo, da ljudje tam samo trpijo zaradi teh varčevalnih ukrepov, kriza se samo poslevšuje, ljudje trpijo in um, delovnih, novih delovnih mest pravzaprav ni. Naši govorniki so, predvsem gospa Deboe je govorila o pomankanju pravih resursov za boj proti revščini. Videti je očitno iz tega, kar je povedala gospa Deboe, da Evropska komisija eh, je pričakovala pa konkretne rezultate. Eh, veliko govorimo o potrebi po socialnem dialogu in o poizkusih iskanja neke kolektivne rešitve za izkoreninjenje revščine. To je morda najboljši način, po našem mnenju, da dosežemo socialno kohezijo, rast in da ustvarimo nova delovna mesta. In kolikor nas zadeva, mi govorimo o dostojnih delovnih mestih in o varnih delovnih mestih. Evropa. mora, bo morala trdo delati, zato da se bo lahko spopadla s temi problemi, s katerimi se sooča. Ampak vseh stroškov ne smejo plačati, zato cel, eh, celotne cene ne smejo nositi delavci. Eh, delovna mesta zato ne smejo postati bolj a, eh, prekarna in ne smemo a, eh, pritegovati delovne sile iz drugih delov sveta moramo upoštevati potrebe tudi naših evropskih državljanov. Torej Evropa 2020, ko poskušamo ustvarjati nova delovna mesta, potrebujemo javne naložbe. Vidimo, v, da v številnih državah članicah se to ne dogaja. To je prav gotovo naroda. Ugotavljamo, da prihaja do poskusov pritegniti velike multinacionalke s tem, da jim zagotovimo spodbude za to, da a, a, ustanovijo svoje podružnice v tej ali oni državi članici, ampak tudi to ne bo delovalo. In a, za konec naj postavim neko vprašanje. Kaj mislijo govorniki o o nekem vprašanju, torej o varčevalnih ukrepih, o državah, ki eh, morajo nositi na svojih plečih memorandum trojka. Kajti na tak način ne bomo dosegli ničesar, na tak način se bomo postavili po robo brezposelnosti. In še drugo vprašanje v zvezi z vizumi. Torej, ko gre za a, eh, dumping, a, eh, plačni dumping, naprimer in kako to vse to vpliva na cilje iz strategije Evropa 2020. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, najprej na čestitamo gospodu Matanu, ki, ima, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Mi vemo čisto vse. Vi ste poskušali to skriti pred nami, ampak a, seveda vse najboljše za rojstni dan. And then I'll give the floor to... Zdaj pa predam besedo gospe Ađeji iz EFDD. Hvala lepa, predsednica, in zahvaljujem se govornikom, ki so nam podali svoj pogled, eh, tako transverzalni pogled na vprašanje in so se lotili različnih vidikov strategije Evropa 2020. Tako smo to strategijo lahko razumeli iz različnih zornih kotov. Jaz bi eh, podala nekaj razmišljanj, eh, katera bi se lahko potem še tudi dodatno poglobili. Najprej vprašanje za predstavniko švedskih eh, sindikatov. Želela bi jo vprašati, kateri je odnos med politiko in sindikati v njeni državi kaj ti odpira, odprl se je pred, pred mano svet, ki ni znan v moji državi. To je svet, kjer sindikalni predstavniki zastopajo zahteve delavcev in so sogovorniki, ki se jim ne samo prisluhne, ampak tudi katerih inštance so upoštevane, kar pa se naprimer v moji državi ne dogaja pri nas nasplošno so sindikati pravzaprav neke vrste eh, eh, pač opor, oporišče. Eh, politikov, torej ljudje začenjajo kot sindikalisti in potem zaključujo svojo kariero kot poklicni politiki. Torej, katera je črta ločnica pa a, eh, v švedskem svetu pri vsem tem? Potem sem slišala govoriti o atipičnem delu. A, Eh, pri čemer se je izpostavljalo, da uh, zato, da pač najdemo neko zaposlitev, smo pripravljeni sprejeti karkoli tudi to rešitev. Jaz pa mislim, da če bomo kar tako sprejeli to načelo, potem bo to postalo pravilo in pravilo bo postalo potem univerzalno pravilo za vse večne čase. In torej tudi, če je to pobuda, ki, začetno, mm, ki je začetno dobro namerna, potem pa eh, nekako se ukorenini in postane neke vrste rak, ki ga ni več moč izkoreniniti. Še ena pripomba. Ko govorimo o predstavnikih socialnih strani, po eni strani imam občutek, da so lahko socialni partnerji lahko zastopani tudi v teh forumih. Eh, tako da tudi drž so tudi državljani člani institucij in torej ne pozabimo na nje in oni ne pozabijo, odkot prihajajo in zelo zanimivo je to, kar je bilo povedano v zvezi z kazalniki, v zvezi z skrajno revščino, to, kar je bilo povedano v zvezi z potrebo po neki minimalni, eh, minimalnem dohodku kot oblika jamstva predvsem pred socialno izključenostjo in kot jamstvo dostojanstvenosti. In torej se sprašujem, ko govorimo o, o socialnih kazalnikih, o, o kazalnikih revščine, potem, a, kat, kaj bi nam svetovali, a, kako naj a, se bolje dokopljamo Eh, do nekih ugotovitev, ki naj bodo zanesljive, kajti v zadnjem letu beležimo zelo veliko težavo in jaz sem se tudi spopadala s tem in sicer to, da bi določili neke jasne socialne kazalnike o revščini, o a, pogojih a, revnih ljudi v Evropski uniji. Slišala sem tudi govoriti o eksante usklejevanju strukturnih reform, zato da bi lahko že vnaprej <coughs> ugotovili, katere so lahko posledice teh reform. Eh, seveda, to mi ustreza, čisto v redu, ampak eh, to bi morali storiti že takrat, ko smo začeli usiljevati strukturne reforme. Zdaj, poleg eksante ocene, bi lahko že izvedli eksposta eh, oceno strukturnih reform, kajti je že prišlo do prave, pravega pokola in, in to je vsem na očeh. Morda pred nekaj nekaj leti bi lahko govorili o taki eh, preventivni študiji pri izvajanju strukturnih reform. Zdaj pa eh, lahko že ugotavljamo, kateri so učinki teh strukturnih reform. In potem ne vem, kdo bo želel odgovoriti na moje vprašanje, eh, ki so se ga nekateri že dotaknili, ampak morda samo mimo grede. Mm, in sicer naslednje. Torej, eden izmed ciljev sedanjega predsedstva v tem semestru je bilo to, da bi rešili dolgotrajno brezposelnost, kajti od tod izvira nič koliko drugih socialnih problemov. Potem tudi revščina otrok je posledica dolgotrajne brezposelnosti. Ljudje, ki ne delajo, starši, ki nimajo službe že zelo dolgo, ne morejo zagotoviti svojim otrokom minimalni osebnih življenjskih eh, standardov. In eh, torej, kaj eh, bi nam svetovali z ozirom na to problematiko? In še nekaj, možgani. Prisluhnila sem z zanimanjem prispevku gospoda oziroma profesorja Kapella, ki je v moji državi zelo ugledna osebnost. S tem zaključujem, obljubljam, pravi govornica. Uh, Ehm, želela bi ga vprašati, katere so tiste stvarnosti, ki uporabljajo to vašo inovativno zamisel? Ali imamo že eh, primere in eh, primere, kjer se eh, naprimer te, ehm, ta pristop mind mapping uporablja pri zagotavljanju učinkovitih odgovorov na probleme? Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam zdaj dvema članoma odbora za proračun, ki želite postaviti eh, svoje vprašanje. Na to pa bomo pričeli z odgovori našega panela. Besedo predajam najprej gospe eh, Gardia Sabal Rubjal in na to, eh, to je za skupino SD, eh, iz odbora za proračun. Eh, izvolite, gospa Gardija Zabal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kakor ste pravilno povedali, prihajam iz odbora za proračun in želela bi vprašati govornike, kako gledajo na odnos mm, med to oddaljenostjo od ciljev, ki smo se jih zastavili v okviru strategije za leto 2020 in eh, evropskim proračunom, torej pomankljivim financiranjem iz proračuna. Ko smo se pogajali o aktualnem proračunu, večletnem finančnem okviru 2014-2020, smo v parlamentu dvomili predvsem eh, v to, kako bomo lahko dosegli te cilje z predvidenimi sredstvi. Komisija trenutno pripravlja revizijo proračuna 2014-2020, zato me zanima, ali bi govorniki imeli kakšno zahtevo, pripombo, predlog o tem, kako bi lahko izboljšali oziroma katere programe bi lahko izboljšali spremenili njihovo financiranje do uh, izteka večletnega finančnega okvira leta 2020. Zdaj pa gospod Maragal, ki zastopa skupino zelenih. Prav tako je z odbora za proračun. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Danes govorimo bolj o učinkih kot vzrokih pa v vseh teh letih krize lahko rečemo, da smo priča velikemu efektu neenakosti, gre za brezposobnost, ekstremno revščino in vse ostalo, o čemer so govorili govorniki. Ta raztoča neenakost ima dramatične posledice za milijone državljanov. Eh, dovolite, da povem, da to velja zase za tiste države, ki tukaj niso zastopane. Slišali smo čudovite predstavitve iz Italije, Švedske, Danske, Nemčije, nismo pa slišali nikogar, ki bi govoril o učinkih strategije 2020 v Španiji, na Portugalskem ali pa v Grčiji. Naj povem drugače. Strategija za Evropo 2020 je samo še ena žrtev pakta za stabilnost in rast.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 potem smo vse skupaj prepustili državam članicam in na koncu smo šokirani spričo vseh teh težav uh, zaradi visoke brezposobnosti, slabšanja javnih storitev. Vse to smo morali žrtvovati uh, vsem tem vrčevanjem in pa okleščenim proračunom. Na koncu kaznujemo tiste države članice, ki niso uspele izpolniti teh ciljev. Sedaj smo dobili tudi Junkerjev načrt in pa njegove učinke na proračun. E, s tem naj bi spodbudili zasedne investicije v Evropi in to brez tega, da bi Evropska unija k temu prispevala e, niti en evro. E, in to je z vidika odbora za proračun preprosto absurdno. Poleg tega nimamo ciljev na področju socialne kohezije, teritorijalne kohezije, Eh, in vse to naj bi vseeno omogočilo uravnoteženo rast po vsej Evropi. Torej danes spet govorimo o rasti in zaposlovanju, ampak ni tako, da je vsako delovno mesto dostojanstveno ehm, in pravzaprav s tem ustvarjamo samo pogoje za notranje razseljevanje naših delavcev sprašujem eh, današnje govornike, ali se strinjamo s tem, da bi morali v evropskem semestru zahtevati, da komisija posveti več pozornosti tem velikim razlikam med posameznimi regijami, ki so se še povečale v zadnjih letih. Eh, mislim, da bi morali imeti specifične politike, ki bi bile usmerjene za uh, zaposlovanje v posameznih sektorjih, za brezposelnost. Če tega ne bomo naredili, potem bo prišlo samo še do večjih razlikah med posameznimi evropskimi regiji in potem ne bo dovolj, da bomo imeli eh, samo nek formalen pregled te politike, ampak bomo potrebovali še globje reforme. Uh, Hvala lepa. Gospa De Buev, v svojem vodu ste izpostavili, da vpliv uh, strategije Evrope 2020 je majhen ali skoraj ničeln. Uh, torej, vi ste podali svoje vode, veliko vprašanje je bilo postavljenih na različne teme in zdaj bomo šli. Eh, spet v krogu in eh, pričeli z gospodom Fajzejem. Eh, vem, da je zelo težko, ampak bi vas postila, da ste čim bolj strnjeni, da se osredotočite na tisto vprašanje, pri katerem se vam zdi, da imate največ povedati in da ste strnjeni in učinkoviti. Gospod Vajse, izvolite. Hmm, ja, veliko je bilo vprašanj in ocen v zvezi z tem, kaj je tipična kaj je tipično delo. Torej imamo tudi mm, prekarne oblike delovnih mest, eh, običajne delovna mesta in tako naprej. Tukaj eh, gre tudi za vprašanje eh, dela za določen čas, za polovični delovni čas in tako naprej. Torej, Tukaj je kritično predvsem to, da pri teh začetnih oblikah dela, atipičnega dela, ni zagotovljenega vstopa v kakovostna delovna mesta. Vseeno pa ta oblika dela znižuje brezposobnost. Drugič, definicija tipičnega in atipičnega dela. Ta za prihodnost odsoga še ne bo veljala. Med mladimi lahko danes vidimo že takšne oblike dela, da delajo preko interneta, da, se, um, da vse poteka preko interneta, nimajo nobenih oblik eh, socialne zaščite, pokojninske, eh, pokojin, pokojninskega zavarovanja. Torej, tu več ne moremo govoriti o oznakah tipično in atipično delo. Naslednjič uh, spraševali s to, kakšne bi lahko bile nadaljne strukturne reforme. Torej, mi opažamo, da obstajajo države, ki svojim državljanom ne ponujajo niti minimalnih standardov storitev, kot eh, to vidimo recimo v drugih eh, evropskih državah. Ni nobenega poklicnega svetovanja, poklicnega usmerjanja v šolah, ni pomoči za samo pomoč, ni niti ne sodelovanja med delodajalci in delo, delavci eh, in izobraževalnimi ustanovami. To vse stane veliko denarja ampak vseeno za eh, prihodnost ponuja boljše izglede. In na koncu moramo pri temi zaposlovanja vedno povdariti tudi to, da je ne nazadnje odvisno tudi od vsakega posameznika, da je nekoliko prožen pri svoji izbiri delovnega mesta, pri eh, lokaciji delovnega mesta in da je morda pripravljen eh, žrtvovati tudi kakšno soboto za nadaljno izobraževanje. Brez vsega tega pač ne bo mogel izpolniti vseh svojih ciljev. Še nekaj o temi vrčevanja. In tukaj ne morem govoriti eh, kot predsednik našega združenja, ampak samo kot predsednik našega zavoda za zaposlovanje. Ko sem jaz začel eh, z delom, smo imeli vsako leto zelo visoke izgube, ampak sedaj smo se naučili biti bolj eh, učinkoviti pri porabi sredstev. To pomeni, da imamo sedaj dovolj denarja na voljo za mlade ljudi, zato da lahko uh, financiramo uh, uh, programe podpore mladim ljudem in uh, zato smo v zadnjih letih znižali stopnjo brezposobnosti mladih. Tudi to je oblika pozitivne varčevalne politike, bolj učinkovit si pri uporabi sredstev, porabiš denar za dobre programe in zaradi tega je tudi imela kriza pri naš manjši vpliv, ker smo imeli takšne pri, prihranke, eh, s katerimi smo lahko takoj podprli ljudi in podjetja, eh, ki so bila v težavah in ni bilo potrebno toliko ljudi odpuščati. Opažam, da številne države takšnih struktur nimajo. In eh, če ni strukture, tudi ne more biti dobrih investicij. Eh, potem še vprašanje dolgotrajne brezposelnosti. Dve tretjini dolgotrajnih brezposelnih eh, so ljudje, ki nimajo poklicne izobrazbe in ki so starejši od 50 let. Torej, tu bi lahko ukrepali na dveh mestih. Bolje je treba poskrbeti za dobro izobrazbo. Ko je nekdo starejši od 50 let, je tukaj res nespremljivo, da imamo še vedno predsotke proti starejšim delavcem in pa še glede te masovne, tega masovnega priseljevanja po Evropi. Jaz mislim, da moramo biti hvaležni za tiste države, ki so po združitvi Nemčije bile pripravljene sprejeti na tisoče nekda, ljudi iz nekdanje vzhodne Nemčije, ki so jim ponudili delo. Uh, Enako, sedaj se, enako se sedaj dogaja uh, v obratni smeri in pravzaprav je to za Evropo pozitiven signal. Uh, lahko pač uh, upamo samo, da mladi ljudje ne pozabijo na svoje v, v izvorne države in da se na koncu, če želijo, v tja tudi vrnejo. Hvala, gospod Deboj. Torej, naj se povrnem k vprašanju zaposlovanja. Torej, mi smo za kakovostno delo od vsega začetka in vidimo, da se e, množijo atipične službe, e, ampak druga stvar je, če gre za nekoga, ki je že usposobljen, izobražen, ampak če to namenjamo e, pač novincem, to tvega, da poslabša delovne pogoje, če govorimo o atipičnih različnih delovnih mestih, zato moramo biti pozorni na vse to. Potem pa varčevalni ukrepi. Torej, Belgija je vsekakor država, ki je bila nekako oproščena, ki pač imamo tudi zelo močne instrumente, ki so nas zavarovali pred učinki krize, ampak dejansko tudi ti mehanizmi postajajo vedno nekoliko šipkejši, zmanjšujemo to zaščito, prišlo je do zmanjšanja nadomestil za brezposelnost, prišlo je torej do vedno večje pogojenosti, zaposlenosti pri čemer veliko ljudi je bilo izključenih iz teh programov za brezposelnost in torej ugotavljamo, da eh, kar naenkrat določeni ljudje izginjajo iz naših seznamov, iz naših krogov, izgubijo torej službo, izgubijo nadomestilo za brezposelnost, ampak niso več na seznamu, seznamih zavodov za zaposlovanje in to je tudi dejansko eh, učinek eh, tega zmanjšane, zmanjšane oblike zaščite za socialno šibkejše sloje. Potem pa Evropska platforma reforma eh, v strategiji Evropa 2020. Vsako leto imamo veliko eh, konferenco na evropski ravni, to je seveda pozitivno, dobro je, da se sestajamo tudi za tiste, ki živijo v revščini in za druge akterje. Dobro je, da imamo take priložnosti srečevanja na evropski ravni, ampak to ni dovolj. In torej pri nas iz službi mi poskušamo organizirati te, eh, ta srečanja za ljudmi, ampak zelo težko jih je motivirati. Eh, vse skupaj je izredno zapleteno. Prejmemo tako malo informacij v zvezi z dnevnim redom, za vprašanje, o kateri se bo govorilo, tako da pravzaprav ne moramo resno se pripraviti na to. In ko a, povabimo na ta srečanje ljudi, ki a, eh, živijo v revščini, ki imajo določena znanja, ampak eh, niso seznanjeni, niso navajeni naprimer na delo na podlagi dokumentov, niso navajeni se izražati pred publiko, to seveda potem a, a, onemo omogoči njihovo uspešno udeležbo. In eh, torej, ko gre za tako eno samo globalno zasedanje eh, na, enkrat na leto, eh, na tak način ne bomo prav gotovo pomagali tem najbolj prikarešenim ljudem v Evropi. Morda bi morali razmišljati o takih pobudah na ravni držav članic, srečanja med političnimi predstavniki, uradniki in združeni, ki se borijo proti reščini. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Nigran, izvolite. Tack. Allra först vill jag svara på den konkreta fråga som kom om koppling mellan de fackliga organisationerna och politiken. Hvala lepa. Spraševali ste me o sodelovanju med politiko in sindikati na švedskem. Mi imamo tri osrednje organizacije, v katerih so zastopani delavci. Že prej sem jih naštela. nismo organizirani glede na politično pripadnost, ampak glede na stroko, strokovnost. Seveda skušamo biti tudi politično aktivni, ampak v prvi vrsti smo pristojni za pogajanja o socialnem partnerstvu. Naše sporočilo bi povzela na naslednji način. Cili iz strategije za leto 2020 so dobri, ampak niso dovolj. Kaj lahko svetujemo politikom? Potrebujemo prave investicije, treba je stimulirati popraševanje, gospodarstvo mora dobiti nov zagon in uh, eh, oddaliti se moramo od varčevalne politike. Potrebujemo takšno politiko in gospodarstvo, ki bo koristilo ljudem. Socialna varnost je zelo pomemben faktor produktivnosti. Če si brezposen, če si, če si bolan, če nimaš eh, dovolj pokojnine, potem tudi ne moreš ustrezno opravljati svoje funkcije. Vsi ljudje morajo imeti možnost plačevati svoje najmnine, pokriti svoje življenjske stroške. To tudi prispeva k zagonu gospodarstva potem eh, boj proti revščini. To je seveda povezano z kakovostjo delovnih mest. Če se želimo boriti proti revščini, potem potrebujemo dobra delovna mesta. Eh, imamo neko obliko revščine, ki je vedno bolj pogosta v Evropi. Gre za uh, Eh, revš, za revščino delavcev, ki imajo premalo plačanih ur, preniske plače in preprosto se več ne morejo prebiti skozi mesec. Eh, zato so krive nove oblike pogodb, zato so kriva prekarna delovna mesta. Če nimaš zajamčenih dovolj delovnih ur, potem se tudi ne moreš preživljati. Uh, Če ljudje zaslužijo dovolj, potem tudi prispevajo k oživljanju popraševanja. Strategija za Evropo 2020 in s tem povezani socialni cili morajo biti upeti v različne politike. Socialna politika in eh, politika dela ne sme biti samo nekakšen okras, ki popravlja napake, če. Uh, želi nekdo samo izboljšati konkurenčnost. Yes, um, I, I, I Gospa Helfriš. Hvala lepa. Torej, ja, mislim, da je zelo koristno, da se pogovarjamo o politikah zaposlovanja, o sistemih socialne varnosti, kar predstavlja neke vrste socialno blazinico v trenutkih krize in eh, torej, eh, tukaj gre za pomoč, ki nudimo tistim, ki živijo v revščini. Eh, socialna platforma mora Um, temeljiti vsaj na neki direktivi, ki naj zagotavlja vsaj nek ustrezni, neko ustrezni minimalni dohodek, ki naj zagotovi ljudem, da imajo določeno varnost, še preden vstopijo na trg dela. In torej seveda zaposlitev je pomembna, je ključnega pomena, zelo pogosto krat, ampak to ni a, rešitev za vse probleme, kar je pomembno, je to, da imamo neko podlago, a, na, na katero lahko ljudje računajo računajo, eh, tudi ko so brezposelni, ker kajti, ko ste brezposelni in eh, vaši prispevki se eh, zmanjšujejo, potem pravzaprav se znajdete v neki negativni spirali in postaja vedno teže ponovno vstopiti na trg dela, predvsem po dolgem obdobju brezposelnosti. In torej, če bomo imeli ustavljanje, ustrezna, ustrezni socialni okvir in sistem socialne varnosti z nekim minim, predvidenim minimalnim dohodkom, to je neke vrste vzmet za odskok eh, ponovno na trg dela. To je prva ugotovitev. Drugič, trenutne eh, strukturne reforme, eh, tako kot se izvajajo v tem trenutku, Eh, morda zagotavljajo več konkurenčnosti, ampak to prav gotovo povzroča več pritiskov na plače, na sposobnost absorbiranja teh pritiskov trga, strani trga dela in zato imamo vedno več ljudi, ki se znajde v revščini ki morajo imeti eh, več eh, služb za to, da eh, sploh zaokrožijo svoj mesec in zato, da si zagotovijo neko dostojno življenje. Moramo se posvetiti tudi vprašanju pokojninskih reform, ki potekajo v državah članicah in kateri bodo dolgoročne posledice teh reform za zaposlene, za ljudi in predvsem za ženske. Če preidemo z enega pokojninskega sistema na drugega, moramo biti pozorni tudi na vse posledice in učinka. In eh, potem seveda sem bila zelo zadovoljna, da sem slišala a, eh, večkrat a, eh, poudarjeno, da moramo a, izvesti tudi oceno učinka o, o, v zvezi z učinki za socialno področje eh, dan, današnjih makroekonomskih politik, predvsem kar zadeva učinke, ki jih te imajo za eh, ljudi, ki živijo v rešenju ali pa ki tvegajo, da zapadajo v revščino. Potrebujemo neko poročilo, ki naj spremlja predvsem izvajanja um, um, torej priporočil po posameznih državah, uh, zato da razumemo, kaj se dogaja v teh državah, kaj se dogaja kot posledica teh priporočil in kako jih države članice konkretno uresničujejo in ali jih uresničujejo na primeren način. Ker zadeva Evropsko platformo proti revščini, moram reči, da je to bila, bilo prav razočaranje za civilno družbo, kajti to naj bi bil proces, ne pa enodnevni, dvodnevni dogodek vsako leto. To naj bi bil proces, ki naj bi služil spremljanje eh, stanja eh, revščine v Evropi, ampak to se ne dogaja in zato mm, pričakujemo pre, predloge Evropske komisije o tem, kako naj reorganiziramo ta dialog, kako naj ga poglobimo predvsem z ljudmi, ki doživljajo eh, mm, to revščino in ki naj bi morali sodelovati na tem dogodku enkrat na leto. Ampak eh, pravzaprav eh, vs postopek, ki potem omogoči organizacijo tega dogodka, tega enoletnega dogodka, je, eh, beleži veliko, veliko pomankljivosti in zato civilna družba ni polnopravno soudeležena pri, pri tem dogodku civilna družba ne sme biti zastopana samo v številkah, ampak mora povedati, kako politike vplivajo na nacionalni ravni. Kar pa zadeva točkovnico, seveda mi smo vedno bili za to in za mehanizem za poprav, popravne ukrepe in ob koncu naj še povem, da to, kar je lahko zanimivo, je financiranje seveda. Kaj naj storimo s tem? predlagamo, da združimo finančna sredstva iz Evropskega socialnega skleda, sklada z drugimi programi, kot je naprimer eh, obzorje 2020, zato da namenimo ustrezna sredstva tudi organizacijam, za, eh, ki zastopajo civilno družbo in ki morajo izvajati to socialno politiko, potem tudi 3 milijarde evrov iz jamstva za mlada. Ne vemo, kaj se dogaja s tem denarjem v državah članicah, ne vemo, kako se izvajajo eh, pač eh, priporočila po posameznih državah eh, v, sklu, v sklopu tega sklada v letu 2015. Hvala lepa. Hvala, gospod Kapelo. Hvala lepa, eh, predsednica. Eh, torej, eh, teme, ki so se jih lotili strokovnjaki, so bile vse zelo zanimive in privlačne. Naj se lotim najprej vprašanja zaposlovanja, pri čemer ne poznam stvarnosti v drugih državah članicah, je pa poznam zelo dobro razmire v moji, v moji državi, v svoji državi, v Italiji. Torej, eh, vedno eh, je eh, tako začasno delo veljalo za, neka, za neko priložnost, zato da se potem vključimo na trg dela bolj stabilno. Tako naj bi bilo, ampak eh, potem pa eh, ni bilo, vse skupaj ni bilo tako. Kaj je to povzročilo? Povzročilo je nezaupanje, predvsem strani mladih. Kar pa zadeva varčevalne ukrepe, ste eh, nas spraševali po mnenju, eh, po eh, razmišljenjih v zvezi s tem. Osebno lahko rečem, da je prišlo do pravega trpljenja v šolskem sistemu in to ravno kot posledica tega, kar sem že omenjal, kajti prišlo je do dušenja tega, kar je bil morda najboljši vzvod za gospodarsko rast. Jaz sem globoko prepričan, da izobraževanje, poklicno sposabljanje, da sta pravzaprav zveza Severnica, ki nas mora voditi. Kar pa zadeva razkorak med cilji in ugotovitvami, na to nas je opozarjala. Eh, opozarjal uh, uh, predstavnik odbora za proračun, uh, bi rekel, da uh, to je dokaz tega, da ni dovolj uh, pač pridobivati uh, denar, uh, recimo prav gotovo iz pomembnih panog, ampak pomembno je, kako ta denar pridobivamo. Potrebno je najprej uh, ustrezno uh, izobraziti ljudi, zato da bo ta denar lahko uh, zagotovil čim boljši uh, vzvodni učinek. Ni slučaj, da ko govorimo o uporabi sredstev v naši državi, beležimo veliko, velike težave pri dostupa, dostopanju do teh sredstev. In torej bi še nekaj povedal v zvezi z strukturnimi reformami. Prepričan sem, da je treba stvari poenostaviti zato, da bo vse skupaj bolj dostopno tudi uporaba, tudi črpanje evropskih sredstev. Potem ste me spraševali, ali tema možganov in tehnik, ki sem jih predlagal, se uporablja. Um, se uporablja recimo v določenih krogih, pri določenih vodstvenih kadrih, v določenih uh, podjetjih. Naj citiram nekaj eh, uglednih uh, angliških univerz, recimo Cambridge in Oxford, ampak bi lahko imenoval tudi kanadske in ameriška podjetja, kjer svoje ljudi najprej usposabljajo na podlagi teh pristopov. Naj omenim tudi dr. Oppenheimerja, ki je izjavil, da on to vedno uporablja učinkovito in gospod je predsednik velikega svetovnega koncerna na spodročja diamantov. Lahko omenim IBM, lahko uporabljam tudi oborožene sile iz Nove Zelandije, lahko bi omenil celo vrsto drugih uglednih osebnosti. Naj se spomnim na gospoda Zanderja, direktorja Bostonske filharmonije. Torej, vidite, da so to zelo raznovrstne osebnosti, ki delujejo na zelo različnih področjih očeh in eh, torej uporaba možganov po svojem eh, nagnjenju, po mojem mnenju, lahko zagotovi <clears throat> velike rezultate. Hvala lepa. Thank you. And, uh, next. Hvala lepa. Še gospa Andersen iz Danske. Ja, mange tak. Uh, jeg vil forsøge at samle uh, spørgsmålene også i, i... Hvala lepa skušala bom strniti vprašanja v posamezne sklope. Najprej zaposlovanje. Sama pač eh, izhajam iz razmer na Danskem. Danska ima ta znamenit model eh, flexicurity, naš delovni trg je pač odprt in dinamičen in uh, ljudje so zelo mobilne med posameznimi delovnimi mesti. Uh, imamo tudi na tisoče prostih delovnih mest uh, na leto in ne toliko prebivalcev. To pomeni, da na trgu dela obstaja veliko, velika prehodnost, ljudje menjajo delovna mesta, nova delovna mesta se pojavljajo. Pravzaprav tretjino delovnih mest, ki jih eh, dnevno zapolnimo, zapolnimo z brezposelnimi ljudmi. Torej, pomembno je, da so delovni trgi odprti in dinamični. Ljudje si morajo upati zapustiti delovno mesto in poiskati boljše delovno mesto, boljši položaj, za večjo odgovornostjo, za boljšo plačo, z boljšimi izgledi. Mislim, da je predstavnica liberalne skupine povedala, da v Evropi obstaja veliko prekvalificiranih mladih ljudi, torej ljudje, ki imajo univerzitetno izobrazbo, pa potem ne dobijo primerne službe. In potem morajo ti mladi ljudje sprejeti delovna mesta, za katera so preveč eh, kvalificirani. Tukaj bi lahko pomagal benchmarking. Na ta način bi lahko preprečili takšne situacije. Poleg tega eh, v povezavi z strategijo za leto 2020 obstaja tudi ta tendenca, da bi moralo 50 odstotkov mladih ljudi imelo eh, univerzitetno izobrazbo. To preveč poudarjamo. Danes je pač eh, univerzitetno izobraževanje veliko bolj prestižno od poklicnega izobraževanja in to ni nujno dobro. Eh, skratka, povezati bi morali podjetja, oblasti, vlado, regionalne oblasti, izobraževalne ustanove, socialne partnerje. Vsi ti bi morali sodelovati med seboj in eh, razmišljati o prihodnosti, kaj potrebujemo na delovnem trgu, kakšne kvalifikacije. Tukaj je treba postoriti še veliko in eh, pri nas si prav gotovo prizadevamo za takšno sodelovanje. Potem vprašanje sprožilcev, ki bi naj bilo potrebno za to, da bi države članice resnično izvajale reforme in da bi resno imale specifično priporočila za države. To bi morali nekako povezati tudi z evropskimi proračunskimi sredstvi. Ta je treba porabiti na konstruktiven način, kot spodbudo ali kot kazen. Če države članice ne izpolnjujejo specifičnih, oziroma prosite, če države izvajajo specifična priporočila, potem lahko dobijo subvencije za to, da lahko izvedejo potrebne reforme. Skratka, Evropsko unijo, eh, podporo iz Evropske evropskih eh, sredstev je treba vezati na izvajanje reform. Ehm, skratka, povdar je treba poklicno izobraževanje, omogočiti večjo poklicno mobilnost. Tukaj države članice še niso za te zadeve porabile dovolj sredstev, niso dovolj investirale v to. Hvala lepa. Imamo še tri dodatne govornike. Gospo, gospa Sander je prva. Merci, madame la présidente. Euh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama menim, da so socialne razmere v številnih državah članicah Evropske unije precej zaostrene. V moji državi je bilo pripravljeno poročilo eh, nedavno tega, ki izpostavlja prekarnost in eh, revščino otrok. Sama sem prepričana, da so razmere, ki so jih nekateri gosti danes že opisali, razmere, ki jih lahko rešimo z ustvarjanjem novih delovnih mest. Če bomo omogočili dostop do delovnih mest, če bomo izboljšali zaposlovanje, potem se lahko borimo tako proti revščini, kot tudi proti eh, prekarnim oblikam dela. Gre za ustrezno politiko, za dostojno politiko. Pogosto je s tem povezano tudi vprašanje dostopa do stanovanj, do zdravstvene oskrbe in tako naprej in tako dalje. Dostop do trga dela lahko brez dvoma odpravi druge težave, o katerih danes pogosto govorimo in na ta način lahko dosežemo cilje, ki so, zapisane, ki so zapisani v strategiji Evropa 2020. Razmere so danes precej neuravnotežene v Evropski uniji. Nekatere države članice se soočajo s visoko stopnjo brezposobnosti, v drugih državah članicah pa potrebujemo delovno silo. Te različne situacije je treba izpostaviti. Seveda posod ni enako. Sama lahko govorim o a, eh, tistih stvarih, ki jih poznamo, ampak mislim, da smo se tega danes že a, eh, dotaknili. Potrebujemo rešitev, ki bo delno evropska, delno nacionalna. Ko govorimo o evropskih rešitvah, se lahko dotaknemo vprašanja evropskega semestra. Kot, a, eh, je dejala komisija, moramo upoštevati socialne kazalnike. Ti nas morajo opozoriti na težave v različnih državah članicah. Vprašanje, ki pa se skriva za tem, pa je seveda, če naj ti kazalniki postanejo zavezujoči ali ne. Veliko Eh, takšnih socialnih vprašanj ni v pristojnosti, eh, v pristojnosti Evropske unije. Nekateri kazalniki so že zavezujoči, pa jih države članice ne eh, spoštujejo. Vprašanje je torej vprašanje zavezujočih kazalnikov in zagotavljanja spoštovanja teh kazalnikov. Na to imamo priporočila državam in sama bi rekla, da moramo izboljšati fleksibilnost eh, trga dela. Mislim, da lahko Evropska unija tukaj naredi marsikaj. Mislim, da lahko pritisnemo na države članice, da gredo v smeri fluidnosti trga dela. Izpostaviti moramo tudi lokalne razmere v državah članicah, spodbujati moramo eh, k izobraževanju, k usposabljanju nekatere ukrepe eh, lahko sprememo tudi eh, znotraj držav članic, znotraj omejenih področji, tukaj je veliko potencijala. No. Hvala lepa, gospod Matan. <laughs> Euh. Da, tudi moje ime je Marta. Hvala, gospod predsedoča, in hvala gostom za vaše predstavitve preden vam zastavim vprašanja, bi se rad dotaknil gotovosti eh, nekaterih, da izpostavljate eh, klišeje. Sam ne poznam nikogar, ki eh, meče denar skozi okno. Imamo zgolj države članice, ki imajo ustrezne socialne sisteme, s katerimi želijo rešiti krizo, druge države članice pa so eh, poskrbeli za večjo liberalizacijo in zato se danes pogovarjamo o težavah, ki so eh, s tem povezane. Lahko, govorimo lahko eh, o različnih ukrepih, ampak nikjer ni preprosto. Sprašujem se tudi, kaj je kakovostno delovno mesto. Kaj je kakovostno delovno mesto? Lahko morda govorimo o kakovostni plači Po mojem, ni namreč povezave, neke avtomatske povezave med uh, delovnim mestom in uh, dejstvom, da je nekdo išel iz uh, revščine. Imamo ljudi, ki delajo, ki imajo službo, pa so vseeno revni. Tako da tukaj ni nujno povezave. Potrebujemo uh, kakovostno plačo, potrebujemo ustrezno zajamčeno minimalno plačo. Vprašanje je, če so delovna mesta, ki nastajajo, kakovostna. Ne vem. Ne vem, eh, ne poznam nobenega starša, ki bi svoje otroke pozival k temu, da eh, se lotijo od nekega delovnega mesta, kjer plače niso ravno visoke. Evropa pogreša eh, rast, pogreša naložbe. Edini zavezojoči ukrep na evropski ravni je spoštovanje ustreznih ravni primankljaja in zagotavljanje rasti. Zato nam še ni uspelo pri boju proti eh, revščini. Sodelovati poskušamo, eh, naprimer, pri zagotavljanju ustrezne, ustrezne eh, stopnje zaposlenosti, poglejmo si Španijo, kaj se je tam zgodilo, plače so eh, padle in to je začaran krok, iz katerega nihče ne bo ničesar dobil. Gospa Debo, za vas imam eh, vprašanje v imenu Marije Arene. Omenili ste horizontalno socialno klauzulo, omenili ste tudi pomembno vlogo socialne razsežnosti evropske politike. Kako izboljšati, izboljšati učinkovitost teh ukrepov? Še zadnje vprašanje, gospod Mann. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Vajze, vam zastavljam vprašanje. Vi ste zelo natančno opisali to, o čemer ne razpravljamo pogosto v Evropskem parlamentu. Namreč, eh, kje je varčevanje lahko primerno? Eh, rekli ste predvsem, da bi morali učinkovito porabljati naša sredstva. Nemška agencija za zaposlovanje je bila zadolžena, ampak potem je zelo učinkovito uporabljala sredstva za to, da ima na koncu eh, dobiček. Eh, pogosto ugotavljamo, da so izidi volitev dan danes bodi si eh, eh, gredo v korist ekstremne desnice ali pa levice, ki želi končati zavrčevanje in to se mi zdi neodgovorno. Če želimo vsi reči, ja, končali bomo zavrčevanjem, če potem voljivcem eh, obljubljamo nemogoče, eh, potem dobro je to mogoče za tiste, ki grejo samo od volitev do volitev, ampak za, eh, za trajnost in zdržnost pa to ni dobro. Kako lahko na tem področju ponudimo dobre argumente, da bodo ljudje razumeli, da je dobro, da imamo tudi fazo varčevanja, da lahko potem bolj usmerimo preverjeno porabljamo naša sredstva. Gospod Kapelo je rekel, ne smemo denarja brezmiselno razpolagati pršiti, ampak ga je treba smiselno porabiti. Se pravi, ni nujno tako, da imamo ali investicije ali varčevalne programe. To je traparija, oboje spada skupaj, to je tudi temelj Evropske strategije za leto 2020. Jean-Claude Juncker je pravilno povedal, teh 315 milijard moramo porabiti za to, da eh, bomo lahko investirali v tista področja, ker investicij ni dovolj. Eh, in eh, ne pa na ta način, da brez glav pravo vlagamo denar sem in tja. Zanima me, ali vaša agencija, da poleg vaše agencije obstajajo tudi druge organizacije, mednarodne organizacije, ki se, se strinjajo z vašimi stališči. In pa še nekaj. Povedali ste, da v Nemčiji ni uspelo integrirati starejše delavce v trg, torej delavce starejše od 50 let. Tukaj izgubljamo zelo uh, visok potencial, visoko izobražene ljudi ponekod. Uh, Mm, torej, zdi se mi, da tukaj prihaja do velike izgube tako starejših delavcev, kakor tudi mladih ljudi. Zakaj tukaj ne napredujemo? Zakaj ne moremo odgovorne v podjetjih prepričati v to, naj, zaposlo, naj zaposlujejo tudi starejše delavce, kajti oni so zanesljivi, oni imajo veliko izkušenj in prepričan sem, da bi to, da bi to prineslo tudi veliko uspeha. Zakaj nam tukaj še ni uspelo napredovati? Hvala lepa. Dobili, ste, dobili smo konkretno vprašanje za, gospa, za gospode Bove, ostali pa se lahko sami odločite, ali želite odgovarjati na vprašanje ali ne. Merci. Euh, Najlepša hvala. Vprašanje horizontalne socialne klauzi, klauzule, ki izhaja iz eh, pogodbe. Gre za vprašanje ocene učinka uh, revščine. Sama ne delam v evropskih institucijah, tudi ne vem, kako zadeve tečejo. Lahko pa povem, kaj se dogaja v Belgiji. Zvezdna eh, vlada je prav tako ocenila zakonodajo, ta proces je v teku in na zvezdni ravni ocenjujemo, da je to zelo zapleten proces, ki ga je treba vedno znova eh, revidirati ex ante mora zaposleni izpolniti vprašalnik eh, o revščini. Ti ljudje niso nujno strokovnjaki za revščino, nekateri se tem vprašanjem bolj posvetijo, drugim pač ne. Trenutno se pri nas pogovarjamo predvsem o usposabljanju. Usposobiti je namreč treba tiste, ki izpolnjujejo to vrstne vprašalnike obenem mora steči razprava. Bistvo tega projekta seveda ni zgolj izpolnjevanje vprašalnikov, to je proces in zato se moramo o tem pogovarjati. Obenem pa moramo preveriti kakovost tega procesa. V Belgiji smo zelo pregledni. Eh, te ocene učinka so dostopne, eh, vse je pregledno, ampak nikoli ni negativnega učinka. Vedno je učinek pozitiven ali pa neutralen in to je presenetljivo. Poleg kvantitativnega poročila pa potrebujemo tudi dovolj časa za eh, izvajanje eh, tega testa, te ocene v praksi na kraju samem. Gre torej za zelo zapleten eh, proces izpolnjevanje vprašalnika seveda ni dovolj, iz tega ne izvemo ničesar. Kot sem dejala, ne poznam eh, evropskih procesov, ne vem, kaj se dogaja na evropski ravni, ampak to počnemo pri nas v Belgiji. You, Hvala, gospod Vajse. Več vprašanj se je nanasalo na to, kako lahko zmanjšamo te negativne učinke, slabo kakovost delovnega mesta, slaba plačila, kako lahko to preprečimo. Tukaj je za nan eh, vsaj en ključ. Ljudi moramo pripraviti na to, da bodo obstali v poklicnem življenju. To imamo praviti z izobraževanjem, z nadaljnim izobraževanjem, z digitalizacijo, eh, z okvirom, ki morajo izenačiti razmere v delovnem trgu, treba je podpreti tudi delavce. Skratka, vključiti se morajo vse skupaj tudi socialni partnerji, sindikati, združenja delodajalcev, ki na koncu najbolje vedo, kakšne so razmere. Potem druga tema. tema varčevanja. Eh, torej, mi razpravljamo o odnosu med varčevanjem in pa učinkovitostjo. Z uloženim denarjem moramo doseči cilje ali pa ustvarjati eh, boljše gospodarske pogoje. In eh, to tudi pomeni, torej, To povezujemo tudi s pojmom smotrnosti, da moramo vedno ugotoviti, kje ima smisel investirati. Um, pri schemi za mlade si je recimo zgodilo, da številne države članice sploh niso predložile nacionalnih načrta, kako želijo porabiti ta sredstva, kaj šele, da bi ukrepale. In uh, tukaj bi se res morali posvetiti temu operativnemu delu načrta, doseči moramo učinek za naše državljane, sicer eh, bomo izgubili podporo pri državljanih. Pri temi starejših delavcev moramo omogočiti fleksibilnejši izstop iz delovnega trga. Eh, tukaj že občudujem tiste države, ki omogočajo takšen način fleksibilnosti. V Nemčiji je to res eh, slabost v primerjavi z drugimi državami. Eh, torej, tukaj bi izpostavil predvsem idejo fleksibilnega izstopa iz delovnega trga. Eh, mi pač delamo vedno dlje časa, ampak če nekdo ostane brez dela, recimo pri 59, pa ima res malo možnosti, da sploh še vstopi na delovni trg. Hvala lepa za vaše prispevke, z veseljem smo vam prisluhnili eh, tukaj v odboru za zaposlovanje in socialno agendo. Mi se torej spoznamo na te zadeve, tudi na zadeve, ki so pomembne za naše državljane. Mislim, da so bile vse vaše pripombe zelo koristne. Sama sem si zapisala 18 točk eh, in vse to pravzaprav niso nove stvari za nas. Mi se s tem ukvarjamo v političnem kontekstu. No, prav gotovo pa je bila ta predstavitev koristna, zato da smo povdarili, kaj je za nas pomembno, In eh, pri takšnih predstavitvah, ko si vzamemo dovolj časa, lahko vedno izvemo tudi veliko novega. Zato, da se vam resnično vsem zahvaljujem, da ste tukaj. Mi smo odločni, da bomo nekaj dosegli. Tudi pri strategiji za leto 2020 ne moremo sprejemati tega, da imamo 27 milijonov ljudi, ki so brezposelni, veliko je tudi mladih ljudi in da imamo. Uh, Toliko ljudi, ki so pod pragom revščine v tako bogati regiji sveta se pravi, s tem bojem bomo nadaljevali, prav gotovo tudi vi. Zahvaljujem se vsem, da ste bili tukaj, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Na dnevnem redu.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 Okay, friends, uh, now we'll proceed uh, with the. Tako nadaljevali bomo četrto točko na dnevnem redu, izvajanje Evropskega mikrofinančnega inštrumenta Progress. To je prva izmenjava stališč o tem poročilu. Imeli smo tudi izmenjavo stališč z odraženimi stranmi 7. maja. Sedaj dajem besedo gospodu Šulcu, ki je naš pročevalec. Izvolite besedo. Ja, Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. V naslednjih minutah bomo govorili o programu mikrofinančnih posojil Progres. Eh, to poročilo se bo izvajalo do leta 2016 in v mojem poročilu sem si ogledal, kako bi lahko brezposelnim ljudem in paranljivim skupinam omenili boljši dostop do posojil. seveda pa se ukvarjam tudi z eh, pomankljivostmi tega programa. Še nekaj o tem inštrumentu. Torej, tisti, ki poznate ta inštrument, verjetno veste, da smo v zadnjem zakonodajnem obdobju, eh, no, s progresom smo začeli leta 2016 z 205 milijoni evrov. Eh, Evropski investicijski sklad upravlja ta inštrument. Na začetku smo to financirali iz istoimenskega programa Progres, odkar smo decembra 2013 sprejeli um, program za zaposlovanje in socialne inovacije, pa smo predvideli financiranje iz tega programa. Uh, Um, inštrument progres dobro deluje, prispeva k izpolnjevanju ciljev zaposlovanja iz eh, strategije za leta 2020, torej k temu, o čemer smo ravno kar razpravljali, eh, kajti največ delo, delovnih mest eh, nastane ravno v najmanjših podjetjih. Uh, inštrument pomaga brezposelnim in pa uh, podjetnikom, začetnikom, zato da si lahko omogočijo obstoj. Progres je ugoden za evropskega davkoplačevalca. Brezposelni na ta način dobijo priložnost in lahko ustanovijo podjetje, ki ustvarja dobiček in plačuje davke. Na ta način je to bolj pozitivno, kot pa če nekomu ponujamo dolgoročno posojila za nadomestila za brezposelnost. Torej v prvi vrsti gre za socialni inštrument, šele na to gospodarski uh, inštrument. Um, na ta način lahko dajemo posojila tudi tveganim skupinam ljudem. Ta sistem mikrofinanciranja je vzpostavljen v 22 izmed 28 držav članic, torej ni omogočen v vseh državah članicah, razen zara, ravno zaradi različne stopne eh, gospodarskega razvoja in pa različnih tržnih pogojev. Tukaj moramo države članice pač uh, si poskrbeti za to, da bodo lahko sodelovali pri tem inštrumentu. Naj uh, omenim nekaj dejstev v zvezi z uh, tem mikrofinanciranjem. Gre za 13.252 mikrokreditev v vrednosti 124,6 milijonov evra, torej nekaj manj od predvidenega 142,4 milijona evrov. Eh, kar se tiče ciljnih skupin, ugotavljam naslednje. Več kot vsak drugi upravičenec ni dobil ose, eh, običajnega kredita pri bankah, 17 odstotkov vprašanih, eh, se pravi, eh, od eh, tistih, ki so zaprosili za kredite, 43 odstotkov živi pod pragom revščine, kar 17 odstotkov pa je brez sredstev za preživljanje. Ehm, Potem veliko teh mikrokreditev je namenjenih tudi ženskam, kar je pozitivno. Učinkovitost eh, tega inštrumenta pa še ni takšna, kot bi si želeli pri prikrajšanih skupinah. Um, pogosto tudi ni uh, dovolj dodelanih kazalnikov uh, glede upravičencev do teh kreditov. Komisijo moramo tukaj pozvati naj poda predloge za odpravitev teh pomankljivosti. Eh, socialna podjetja tudi dobivajo manj mikrokreditov. Pogosto potrebujejo več denarja, kot je maksimalno predvideni znesek 25 tisoč evrov. Ehm, ta problem je bil tudi prepoznan v programu EASI. Trenutno naj bi omogočili tudi kredite više od 25 tisoč evrov. Komisijo pa pozivamo naj preveri, ali bo trg bolje sprejel te izboljšave in ali bo več socialnih podjetij zaprosilo za mikrokredite. Potem naslednji razlog, zakaj socialna podjetja niso bila ustrezno podprta, je dejstvo, da ni specifičnih programov za socialna podjetja. Eh, tudi to moramo v prihodnosti izboljšati. Eh, še tema predlogov za izboljšave. Eh, velika pomenkljivost pre, pro, progresa je mm, neustrezno mentorstvo pri tistih, ki so upravičeni do mikrokreditov. Zato moramo usposobiti potrebne ljudi. Eh, ACI ne, predstav, ne mm, predvideva sredstva za to. Pri podelitvi kreditov ne gre samo za finančno podporo, ampak tudi za svetovanje in pa za podporo pri izvajanju poslovnih načrtov, pri vodenju računovodstva in tako naprej. In tukaj moramo iskati rešitve. Poleg tega moramo obdobje spremljanja financiranih podjetij podaljšati. Eh, imeti moramo tudi boljše podatke o dobi preživetja teh podjetij. In pa še nekaj o definiciji teh mikrokreditov. Mislim, da je ta definicija zastarela, da bi jo morali na novo zapisati. Po trenutni definiciji je to omogočeno podjetjem za manj kot desetimi eh, zaposlenimi in eh, z letno bilanco, ki ni višnja od ki ni više od 2 milijonov evrov, prav tako pa mikroposojilo ne sme preseči 25 tisoč evrov. In mislim, da bi to definicijo morali razširiti. Še nekaj stavkov o povezavi z drugimi skladi Evropskih uni, uh, unije, s, lasti z EFSI-jem eh, in pa Evropskim socialnim skladom. Um, torej, ta kredit mora biti omogočen, ta mikroposojila mora biti omogočena tudi za manjša podjetja, In pa eh, tudi ta program za zaposlovanje in pa socialne inovacije moramo podpreti z ustreznimi sredstvi, zato da, bo ta, da bomo iz tega programa lahko financirali tudi program eh, Progress. Ehm, v tem programu obstaja profesionalni eh, upravljalec teh sredstev in s tem so države članice razbremenjene. Ehm, naj povzamem, torej tim, ta mikroposojila ne delujejo dobro samo v tretjih državah, ampak tudi v Evropi. Ampak v Evropi mora biti v prvi vrsti social, politi, socialno-politični inštrument. Pomagati moramo ljudem na robu družbe, da si omogočijo preživetje. Verjetno se spomnite na uh, nekega podjetnika iz Belgije, Karla de Pinte, ki je najprej dobil mikroposojilo in je sedaj zelo uspešen podjetnik. Uh, Za spodbujanje majhne sede velikih podjetij, inovativnih podjetij imamo na voljo druge inštrumente in mikroposojila niso namenjena za takšna podjetja. Pri um, podelitvi pos, mikroposojil moramo to vedno povezati tudi z svetovanjem, na ta način bodo ti projekti tudi uspešni. Veselim se sodelovanja z, z vami, upam, da nam bo vsem skupaj uspelo izboljšati ta program veselim se ne samo sodelovanja z poročevalci v sencami, ampak eh, se veselim tudi predlogov drugih kolegov tukaj v odboru. You, the... Hvala, gospod Šulce. Besedo dajem Javiju Lopezu, poročevalcu v senci skupine SD. Hvala lepa. Najprej bi rekel, da je poročilo zelo dobro, podrobno. Poročevalec je, analiz, je analiziral, kaj se je dogajalo v preteklosti in podal predloge, kako bi lahko inštrument v prihodnosti izboljšali. Uh, skratka, mislimo, da je poročevalec eh, opravil zelo dobro delo, vložili pa bomo nekaj predlogov sprememb. Uh, Mislim, da bi morali upoštevati tri vidike takšnih programov. Uh, spodbujanje samozaposlovanja, potem drugo cilj zagotavljanja enakih možnosti v primerjavi z tradicionalnimi bančnimi krediti in pa še tretji gospodarski vidik, torej eh, dostop do financiranja, do posojilov, to je pomembni gospodarski inštrument za tista podjetja, ki nimajo dostopa do tradicionalnih tokov. Strinjam se s tem, da bi morali zahtevati od komisije, da čim, bolj, čim prej vzpostavimo povezavo med mikroposojili in pa EFSI-em. Morali bi okrepiti tudi oceno socialnih učinkov, ki jih ima ta program Progress in oceniti njegov vpliv na recimo enakost spolov. Že na predstavitvi smo slišali, da še vedno tukaj obstaja velika vrzel eh, med moškimi in ženskami. Razmisliti moramo o možnosti omembe podjetij socialnega gospodarstva. In ne nazadnje, strinjamo se z temi pomisleki o tem, kako povezati program tudi z ustrezno podporo v obliki svetovanja. Mislim, da gre tukaj za dobro alternativo v primerjavi z tradicionalnimi bančnimi krediti. Inštrument je dober, ampak še vedno obstaja veliko možnosti za izboljšave. Eh, razmisliti moramo o tem, kako program izboljšati, kako kasneje oceniti ta program. Eh, v glavnem pa mislim, da je poročilo dobro. Hvala lepa, besedo dobi gospa Trebesiv, sprašvalka v senci skupine IKR. E Mikrofon, prosim. Now, I'm sorry, wasn't wrong. <laughs> Ja, prostite, na napačen gum sem pritisnila. Gospod poročevalec, naj nakratko ponovim. Zahvaljujem se za vaše poročilo, za sodelovanje. Poročilo je zelo obširno, številne točke ste že omenili. Izpostavili ste tudi različne probleme, ki obstajajo v zvezi s tem programom mikrofinanciranja. Nekatere točke bi si mi še želeli dopolniti v obliki predlogov sprememb. Najprej vloga bank če želimo um, kreditne institucije, ki jih podpira država, se moramo najprej vprašati, zakaj to potrebujemo. Pogosto naj bi tukaj šlo za neuspeh trga, ampak to ni nujno res. Ugotovimo, eh, ugotovi, um, ugotavljamo, da imajo nekatere banke v vzhodnji ali južnji Evropi premalo lasnega kapitala, da bi lahko podolevali kredite. In tudi tukaj bi morali poskrbeti za ustrezne ukrepe, takšne banke treba dokapitalizirati. V Evropskem parlamentu o tem problemu pogosto sploh ne govorimo. Namesto tega si izmišljamo mehanizme transferjev, ki odpravljajo samo simptome. Drugič, ne vemo, kakšno je popraševanje po teh mikrokreditih. V mestnem poročilu komisije je zapisano, da samo 17 odstotkov eh, eh, upravičencev do mikrokreditov ni dobilo tradicionalnega bančnega posojila. Več kot polovica pa se jih sploh ni odločilo za to, da bi zaprosili za kredit pri bankah. Eh, tako ne morejo potekati ta mikroposojila. Ne moremo financirati takšni ljudi, ki se niso niti potrudili za bančne kredite državni programi ne smejo izrinjati zasebne, eh, zasebnega sektorja. Eh, sama bi se zauzela za to, da prevzamemo nizozemski model, Ta omogoča dostop do državnih eh, kreditov samo tistih, ki prej niso dobili odobrenih bančnih kreditov. Še nekaj o vzpostavljanju in pa nadzorovanju eh, takšnih upravičencev. O tem je govoril tudi poročevalec. Po mojem mnenju bi morali upravičence podpreti tudi z mm, programi usposabljanja, za svetovanjem, torej, tem, mm, torej pri tej točki podpiram stališče poročevalca. Pr Eh, moramo pa zagotoviti, da bo stroške za to prevzel sam program. Enaka zahteva velja za tudi druge stroške, ki jih prozroča ta program. Potem morali bi projekte oziroma program empirično spremljati po, vseh, po vsej Evropi, sprejeti bi morali enotne kazalnike, uh, recimo kvote uspeha, glede na skupine, eh, glede na starostne skupine, etnične skupine, pomembno je preveriti tudi kvoto uspešnosti glede na spol. Um, glede na dosedanje izkušnje se mi zdi, da lahko pričakujemo, da bodo ženske dosegle visoko kvoto pri povračilu teh posojil. Ehm, poleg tega pa bi morali tudi spremljati upravičence potem, ko zapustijo ta program, ehm, spremljati moramo, kakšen je njihov nadaljni razvoj. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Dlabajeva v imenu skupine Alde. Najlepša hvala. Imam nekaj komentarjev. Skupina Alde ceni delo, ki ga opročevalec opravlja pri tem dosegu. Hvala za dobro opravljeno delo. Eh, gospa Renate Weber, naša poročevalka v Senci, se strinja s poročilom. Mislim, da imamo marsikaj eh, skupnega, kar se tiče eh, projekta mikrofinanciranja. Renate se veseli tesnega sodelovanja, s katerim bomo komisiji pomagali pri izboljšavi programa Easy. Osebno bi vas eh, rada spomnila, ker sem tudi članica odbora KONT, da bomo ob koncu eh, tega meseca obravnavali novo posebno poročilo računskega sodišča o mikrofinanciranju in mislim, da bi lahko to poročilo vzeli v roke, ker se nam zdi kot eh, dober pregled uporabe uh, instrumentov za mikrofinanciranje. Hvala. Je kdo tukaj v dvorani, ki zastopa Guengel? Ne. Potem pa besedo predajam Karimi Deli, ki je poročevalka v senci za skupino zelenih. Ampak tudi njeni. No, sem mislila, da sem jo nekje upazila. Ampak očitno je ni. Gospa Lemberts? Ne. No, vi prosite za besedo po poročevalcih ozenci. Prav. Potem pa gospa Begin v imenu EFDD. Eh, Hvala lepa, predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem za to zanimivo poročilo in tudi za priložnost, da se seznanimo z določenimi podatki, ki jih ne vsi poznajo. In sicer zdaj za Evropska unija. Eh, unija razpolaga tudi s tem instrumentom za mikrofinanciranje. Torej, 46 tisoč eh, mikrofinančnih eh, posojil bi želeli zagotoviti v naslednjih letih, torej mikrofinančna posojila znašajo že več kot 3 tisoč takih primerov in eh, dejansko donos je 95 odstotkov. To dokazuje, da v Evropi eh, obstaja veliko popraševanje po mikrokreditih in eh, potreba po zaupanju v realno gospodarstvo. In če bi bilo več sredstev, bi trg to lahko že absorbiral. To so instrumenti, ki jih potrebujemo in polemično bom pač še dodala, da ne potrebujemo pač tistih neverjetnih vzvodi iz Junkerjevega načrta. Torej, samo 22 držav članic eh, to izkorišča in ta instrument bi moral biti na voljo v vseh državah Evropske unije. Pomembno je vedeti, da uh, delovna mesta, ki eh, so nastale iz tega, kar 85 odstotkov je delovnih mest v mikropodjetjih, ampak mikropodjetniki ne uspejo vedno imeti dostopa do kredita, ker uh, niso zelo zanimivi za bančne institute. Zato moramo razširiti uh, te možnosti, uh, ne samo da banke, ampak tudi na druge posrednike ki lahko zagotavljajo mikroposojila. Uh, Torej, uh, gre za podjetja, ki zaposlujejo manj kot deset uh, ljudi in uh, imajo uh, letni promet, ki je uh, letno zelo omejen, ampak to bi bilo morda potrebno revitirati. Ta instrument ni instrument gospodarske politike, ampak socialne politike. Zagotavljanje mikroposojil je manj dobičkanosno za banke, ampak za državo je to manj drago kot pa nadomestilo za brezposelnost, bodi si z ekonomskega vidika kot z socialnega socialnega vidika, glede na posledice brezposelnosti. Zato os, um, pozivam k temu, da nadaljujemo ta program in ga bolje povežemo z drugimi instrumenti Evropske unije, predvsem s tistimi, ki so namenjeni MSP-jem. Hvala. Thank you, Madame Ribeiro. Najlepša hvala, gospa Ribeiro. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi rada čestitela gospodu Šulcejo za poročilo, ki ga je pripravil. Dobro strukturirano je, modro organizirano in pokriva številne teme. Slišali smo dobro predstavitev. Vseeno pa bi izpostavila naslednje vprašanje. Strinjam se s poročevalcem, tudi sama menim, da govorimo o instrumentih socialne politike. In eh, to se zrcali v dejstvu, da v 70 odstotkih takšna mikroposojila dobijo tisti, ki nimajo službe, tisti, ki drugače ne morejo dostopati do posojil. Zato so ti instrumenti tako pomembni. Sama bi dejala, da obstaja določena mera dezinformacij strani držav članic. Program, na katerega se sklicuje gospod Šulce, je eh, dober, pomagati moramo njegovim upravičencem, obenim pa moramo zagotoviti kakovostne informacije državljanom, še posebej eh, mladim, ki se usposabljajo, pa tudi brezposelnim. Mislim, da moramo sodelovati s centri za zaposlovanje na eh, ravni držav članic, sodelovati moramo z univerzami in drugimi eh, visokošolskimi ustanovami, ustanovami ter agencijami, ki eh, izvajajo podobne pobude, pobude na področju izobraževanja in usposabljanja. Na ta način bomo lahko večjemu številu državljanov omogočili dostop do tega programa. Hvala, gospod Šulce. Uh, Najlepša hvala. Rok za vlaganje drž, eh, predlogo sprememb je 15. september. Obravnavali jih bomo 12. oziroma 13. oktobra. Poročilo pa bomo v odboru EMPL sprejeli 10. novembra. Hvala. Sedaj pa naslednja točka, številka 5 na dnevnem redu vzpostavitev konkurenčnega trga dela Evropske unije za 21. stoletje, usklajevanje znanj in spretnosti s povpraševanjem in zaposlitvenimi možnostmi kot način reševanja krize. Besedo bom predala poročevalki gospe Dlabajovi. Najlepša hvala. Poskušala bom biti krajša, kot pa je eh, ta naslov poročila hvala vsem kolegom, ki ste uložili predloge sprememb. Imeli smo jih 361. Eh, Prejšnji teden smo v Strasburu imeli prvo sejo s poročevalci v Senci. Eh, Predvsej dolga seja je bila, tri ure je trajala. Pogovarjali smo se o različnih eh, amadmajih, o tistih, ki so si podobni in tistih, eh, ki so si zelo različni. Mislim, da so bili rezultati te seje dobri. Strinjali smo se, da mora biti besedilo jasno in preprosto, tako da bomo lahko podali jasno sporočilo. Tako da bomo lahko jasno povedali, kakšno je naše stališče. V kompromisnih predlogih spremembe želimo ohraniti cilj osnutka poročila. Pripraviti moramo torej priporočila za to, kako zagotoviti konkurenčen trg dela v celotni Evropski uniji. Zame to pomeni, eh, da imamo tri cilje. Prvič, potrebujemo reforme za to, da bomo uskladili znanje in spretnosti s popraševanjem in zaposlitvenimi možnosti, zato da bomo imeli strukturiran eh, sistem pričakovanja eh, takšnih znanj. Pri tem moramo sodelovati z delodajalci in organizacijami eh, zaposlenih. Drugi cilj, predlagati moramo korake, s katerimi bomo izboljšali sinergijo med eh, izobraževalnimi sistemi in podjetji. Eh, v ta sistem moramo vključiti ljudi vseh starosti, mlade in stare. Pri tem moramo upoštevati vse različne kvalifikacije za trg dela. Tretji cilj, ki ga imamo, pa je, da izkoristimo in si izmenjamo najboljše prakse, ki v nekaterih državah članicah že obstajajo. To ne pomeni, da lahko z eno rešitvijo rešimo vsa vprašanja. Lahko pa v najboljši možni meri uporabimo sisteme, ki že dobro delujejo. Sama podpiramo vse predloge sprememb, ki ne grejo stran od premise poročila. Še vedno namreč menim, da mora biti poročilo jasno in preprosto. Z veseljem bom pripravila kompromise, eh, nekatere nove obeseditve, ki smo se jih dotaknili tekom seje poročevalcev v senci, v skladu eh, z našimi cili. Prizadevala si bom za konsens, upam, da se bomo lahko strinjali glede vsebine. Jutri popovdne nas čaka še ena seja, še en sestanek s poročevalci v, v senci in mislim, da gremo v pravo smer. Sedaj bi rada prisluhnila stališčem drugih skupin. Zanimajo eh, me vaši komentarji po tem prvem sestanku s poročevalci v senci. Nažalost pa v dvorani ni vseh eh, poročevalcev v senci, morda zato, ker je danes ponedeljek, ponedeljek popovdan in morda je kakšen let zamudil vseh torej ni tukaj, z veseljem pa bom prisluhnila vašim komentarjem. Hvala. Hvala za te uvodne besede. Še vedno upamo, da se nam bo pridružila gospa Jaslovjecka, še preden končamo sestanek, medtem ko čakamo na njen prihod, pa bomo besedo predali. Eh, Juti Štajnruk, ki zastopa poročevalca v senci. Hvala lepa. Gospa Jungerijos ima neko drugo obveznost danes, zahvaljuje se za poročilo. Poročilo ima po našem mnenju nekaj dobrih točk, ampak eh, ne ponuja celostne slike trga dela. Poročilo se osredotoča na sposobnosti, na podjetništvo in samostojnost. kar se tiče pokojnin, eh, dobrobiti, socialnih sistemov zavarovanja, eh, tukaj nimajo kaj iskati. To poročilo želi več in boljših delovnih mest, ampak mislim, da potrebujemo bolj specifične kriterije, potrebujemo visoko kakovostna delovna mesta, predvsem pa v Evropski uniji potrebujemo trajnostna delovna mesta. To je za nas zelo pomemben kriterij, ki bi moral biti jasno zapisan v poročilu. Poleg tega se moramo zauzeti za usposabljanja, za vajeništva, eh, za dober okvir za vajence, za tiste, ki se usposabljajo, praktikante. Trenutno imamo veliko eh, praktikantov, ki niso plačani, pa zapolnjujejo delovna mesta, um, čeprav pravzaprav niso plačani in tudi ne prispevajo, tudi ne plačujejo prispevkov. Se pravi, imam, potrebujemo tudi ustrezen okvir za praktikante in vajence. V poročilu poročeval, poročevalka zahteva mobilnost mladih delodajalcev, ampak tudi tu je treba povdariti, da to mora biti eh, kakovostna mobilnost, tudi mora biti prostovoljna. Po eni strani je v poročilu zapisano, da se soočamo z demografskimi pritiski in da je treba tukaj ukrepati po drugi strani pa mlade ljudi na vsak način spodbujamo k mobilnosti. To se mi ne zdi smiselno. Na splošno poročilo preveč poudarja, češ, da mladi ljudje nimajo delovnega mesta, ker tega ne želijo, ampak to ni res. Države članice bi morali pozvati naj uporabijo preverjene postopke za to, da znižajo brezposobnost. Torej, tukaj ne gre za vrčevalno politiko. V Nemčiji smo recimo mobilizirali javne investicije v nova delovna mesta in to je preizkušena, preizkušen ukrep, ki pa ga neoliberalna struja tukaj zavrača. Toliko z moje strani. Mislim, da nas čaka še veliko dela, zato da bomo lahko sprejeli skupno stališče. Eh, Mi kot socialni demokrati imamo tukaj vsekakor nekaj zelo jasnih zahtev. Najlepša hvala. Je z nami kdo, ki predstavlja skupino EKR? Ne. Je tukaj kdo, ki predstavlja skupino GUE-NGL? Ne. Potem pa besedo predajam Terry Reint, ki je skupine zelenih. Uh, drafting... Najlepša hvala, hvala poročevalcu za pripravo tega poročila. Glede na to, koliko uh, predlogov sprememb ste dobili, je jasno, da je to zelo pomembno poročilo in da je to bistvenega pomena za reševanje številnih socialnih vprašanj, s katerimi se danes soočamo v Evropi. Zame je v tej razpravi ključno naslednje, na tem je govorila že Juta Steinrock. Mislim, da je pomembno, da ne bomo dajali vtisa, kot da je teh pet milijonov brezposelnih v Evropi brezposelnih zato, ker se ne trudijo dovolj. Mislim, da bi na ta način dali napačen eh, signal tistim mladim, ki se trudijo, ki so v težki situaciji, so visoko kvalificirani, trudijo se, ampak vseeno ne morejo najti službe. Sporočilo tega poročila mora biti, da so spretnosti in znanje nekaj, kar nam lahko da eh, nove možnosti na trgu dela, tako mladim kot tudi drugim. Poročilo vsebuje nekatere zelo dobre točke, naprimer izmenjava najboljših praks in ustrezna komunikacija. Eh, to je dobro, lahko pa sem tudi malce kritična, če dovolite, in eh, pri tem bi omenila tri točke, ki so pomembne. Prvič, pobude za eh, delo. Zeleni menimo, da na ljudi ne smemo pritiskati, da na brezposelne ne smemo pritiskati, ne smemo še povdarjati tega asimetričnega odnosa med delodajalci in zaposlenimi. Ne, ljudem moramo dati ustrezne možnosti, jih opolnomočiti, tako da bodo eh, našli pravo pot na trgu dela. Zagotoviti moramo kakovostna delovna mesta, eh, s katerimi bodo zagotovili dobro eh, življenje sebi in svoji družini. Obenem pa jih moramo socialno zaščititi. Obenem moramo vključiti tiste, Eh, organizacije, ki predstavljajo eh, brezposelne. Dati moramo glas tistim, ki jih poredko slišimo, ampak so njihovi interesi zelo eh, veliki, naprimer mladi, priseljenci, študenti in drugi. Te moramo vključiti v naše razprave. In pa še tretja točka, ki sem jo omenila tudi pri prvi izmenjavi mnen. Izobraž, izobrazba in uh, ustrezno znanje, to je zelo pomembno za trg dela, ni pa to vse. Izobrazba ni vse. Ustrezno znanje da ljudem možnost za uh, delovanje na trgu dela, izobrazba in izobraževanje pa ima intrinzično vrednost, uh, ne zgolj za mlade, ampak za ljudi vseh starosti. Ljudem namreč da uh, neko širše obzorje. To je dober temelj demokracije in želimo, da je ta izobraževalna razsežnost odražena tudi v tem poročilu. Veselim se nadaljne razprave. Mislim, da sem izpostavila tiste teme, ki so morda še vedno malce sporne, ampak mislim, da lahko na konstruktive način rešimo ta vprašanja in eh, oblikujemo zelo dobro poročilo. Hvala. Uh... Najlepša. Hvala, Laura. Adžeja? Tiziana Begin bo govorila v njenem imenu. Izvolite. Mislim, da je prišlo do uh, nesporazuma. Sem jaz dejansko um, soporočevalka v zvezi s tem. In eh, torej zahvaljujem se poročevalki za zanimivo sejo, ehm, ki smo jo imeli eh, tudi z vsemi ostalimi poročevalci v senci. Zelo zanimivo je pač ehm, poskusiti najti ustrezno ujemanje med popraševanjem in ponudbo. Ne smemo pa pozabiti na to, da v današnjem gospodarskem kontekstu ne gre samo za vprašanje, kako uporabiti vire, ehm, jih, s katerimi razpolagamo Vsekakor soglašamo v dobrem delu eh, z poročilom, ki ga je pripravila poročevalka. Eh, želeli bi, da eh, za misel iz kompromisa B in sicer to, da, da so varčevalni ukrepi poostrili gospodarsko krizo v Evropi, Želeli bi, da bi, da bi to bilo uh, posebej izpostavljeno v poročilu. Mi smo to um, ustrezno obesedili v um, predlogu spremembe 33. Vsekakor pa um, smo mnenja, da ni nujno, da ljudje uh, dalj časa, se dalj časa zadržujo na trgu dela. Sicer je res, da se spopadamo tudi z izzivoma uh, starajočega se prebivalstva, ampak uh, ne mislimo, da je trajnostna rešitev to, da uh, prisiljamo ljudi, da ostanejo na trgu obsegu dela, dalj časa. Želeli bi vključiti drugačno formulacijo, ki naj izpostavi, kako pomembno je najti boljšo, eh, boljšo smiselno med navednicami uporabo starejših ljudi, ki imajo težave eh, pač, eh, najti neko ustrezno vlogo na trgu dela. Torej, tako kot je povedala tudi poročevalka v senci za skupino GUE, tudi sama ne bi podprla ideje, da eh, ne eh, obstajajo ustrezne gospodarske spodbude včasih bi imeli morda občutek, da ustrajamo na tem, da ljudje ne delajo, ker si tega ne želijo, ampak v državah, kot imamo, kjer imamo stopnjo brezprosebnosti, ki presega 12 odstotkov, Uh, mislim, da sploh ni smiselno spodbujati uh, z posebnimi uh, spodbudami ljudi uh, k temu, da delajo, glede na to, da itak so ljudje, uh, imamo že toliko iskalcev za poslitve. Zato bi želeli najti neko primernejšo formulacijo ki naj bo tudi laže razumljiva. V splošnem mislim, da bi morali spodbobiti, spodbuditi mobilnost v Evropi, ampak to bi moralo biti prostovoljno, to ne bi, smiralo, ne bi smelo biti prisila in tudi ne bi, smir, ne bi smel biti instrument za boj proti brezposelnosti. Pripričan sem, da bomo imeli eh, plodno razpravo na naslednji seji poročevalcev eh, v Senci in se zahvaljujem poročevalki za njeno delo. Hvala. Najlepša hvala. Uspeli smo pričakati gospo Jaslovjetsko, številni leti so danes imeli zamudo, ampak eh, sedaj ste z nami prisluhnili, vam bomo kot poročevalki za skupino ELS. Izvolite. E, Najlepša hvala in eh, opravičujem se za zamudo. Poročilo Martine Labajove je izjemno pomembno, še posebej Eh, danes, v današnjem času, ko pogosto slišimo, da obstajajo delovna mesta. Na milijone jih je, ampak ostajajo prazna, zato ker ni dovolj kvalificiranih eh, ljudi oziroma ljudje pogosto ne vedo, da obstajajo nekje v Evropi. Veliko ljudi, veliko mladih eh, se danes ne izobražuje, ne delajo, nimajo prakse in njim je to poročilo namenjeno. Oni morajo namreč poskrbeti za svojo prihodnost, zanimati se morajo za svojo poklicno prihodnost. Danes je trg dela zelo zahteven, veliko zahteva od mladih, pa tudi od eh, tistih, ki so starejši od 50 let. Tudi oni se namreč soočajo z velikimi težavami, ko iščejo službo. To poročilo uživa veliko eh, zanimanja. 361 predlogov sprememb je bilo vloženih in ti so zelo uh, zanimivi. Mislim, da nam bo uh, uspelo oblikovati poročilo, ki bo jasen signal za Evropsko komisijo. Seveda je uh, končna različica v rokah Martine, naše poročevalke ampak mislim, da imamo sedaj na mizi veliko dobrega materijala, ki ga lahko uporabimo za to, da pošljemo jasen signal uh, tako komisiji, kot tudi državam članicam, pa tudi tistim na trgu dela. Moja skupina. Skupina Evropske ljudske stranke meni, da je vzpostavitev konkurenčnega trga dela v Evropi eh, ena od naših ključnih nalog. Seveda bomo podprli tiste predloge sprememb, ki nam bodo omogočili, da ustvarimo uh, ustrezne instrumente. Instrumente, uh, ki bodo vodili ustrezno povezovanje uh, sposobnosti znanj ter potreb trga dela, uh, kratkoročno gledano in srednjeročno gledano. Sodelovati moramo z delodajalci, organizacijami zaposlenih, visokošolskimi ustanovami, lokalnimi akteri in drugimi, vsem, ki so na nek način povezani s trgom dela. Obene moramo osveščati, ozaveščati eh, podjetja, tako da bodo ta vlagala v svoje zaposlene. Pogosto eh, naletimo v poročilih na to informacijo, ki pravi, da so tisti delodajalci, ki so zmanjšali število delovnih mest tekom krize, ki so zmanjšali plače, ne uporabljajo skladov, ki Eh, oziroma sredstev, ki jih imajo, zato da bi vlagali v svoje zaposlene. To je poročilo, ki je namenjeno tudi delodajalcem eh, in zaposlenim, tistim, ki imajo danes službo, ampak bodo to službo morda jutri izgubili, zato ker ne bodo dovolj usposobljeni. Podjetja pa ne bodo imela dovolj kvalificiranih eh, zaposlenih, da bi še vedno ostajala konkurenčna na, na globalnem trgu. Mladi moramo pokazati, da morajo biti sami odgovorni za lastno prihodnost, za lastno poklicno prihodnost. Državam članicam pa moramo jasno povedati, da morajo reformirati trge delovne sile tako, da bodo uh, zaposleni dobili ustrezne instrumente v roke, s katerimi se bodo lahko odzvali na vse socialne in gospodarske spremembe. Hvala Martini za dobro pobudo, hvala za dobro poročilo, hvala vsem tistim, ki ste vložili zanimive predloge sprememb, hvala tudi kolegom, ki eh, pripravljajo končno različico besedila. Hvala. Gospa McIntyre v imenu skupine EKR. Najlepša hvala, gospa predsednica. Se upravičujem, da sem zamudila začetek eh, te obravnave, ampak mislim, da smo danes vsi imeli težave uh, z letali in prevozom. Nekaj kratkih komentarjev. Mislim, da je Martina opravila zelo dobro delo pri tem poročilu. To je izjemno pomembna tema in mislim, da je poročevalki uspelo vključiti vse tiste elemente, na katere se moramo osredotočiti. Potrebujemo sprožen trg dela. Na sestanku s poročevalci v Senci smo se pogovarjali o kompromisih. Govorili smo o tem, da morajo ljudje prevzeti odgovornost eh, sami eh, zase. Dati moramo orodja za to, da bodo Eh, lahko poskrbeli sami zase. Ljudem moramo dati nekaj podjetniške žilice, eh, mladi moramo pomagati, da začnejo delovati na trgu dela, da postanejo ne zgolj zaposleni, ampak tudi delodajalci, da ustvarjajo lastna podjetja dolgoročno gledano. Kar se tiče eh, znanja in spretnosti, me veseli, da se osredotočamo tudi na vprašanje poklicnega usposabljanja in poklicnih praks vsi pač ne bomo oziroma ne bodo obiskovali univerz. In eh, dobro je, da imamo na voljo tudi takšne dvojne sisteme poklicnega usposabljanja in eh, prakse, eh, sisteme, ki jih poznamo v Združenem kraljestvu in drugot. Na ta način povezujemo izobraževalno sfero in podjetniško sfero. 361 predlogov sprememb smo dobili, to ste nekateri že dejali, če se ne motim. In mislim, da smo prejšnji teden imeli uh, dober sestanek s poročevalci v senci. Mislim, da smo eh, prišli precej daleč pri eh, obravnavi kompromisov, ki so bili pripravljeni. Nekaj kompromisov obstaja, s katerimi nisem popolnoma zadovoljna, vseeno pa lahko podprem praktično vse to, kar je pripravila za nas poročevalka. Mislim, da se vsi strinjamo, da lahko zmanjšamo eh, podvojevanje in ponavljanje. To seveda ni preprosta naloga, ampak eh, mislim, da želi tudi Martina narediti isto. Tako da ne bomo imeli nekega. Uh, neke božične jelke, ampak bomo imeli zelo jasno strukturirano poročilo, kjer se vsak odstavek osredotoča na posamično pomembno temo. Vse ideje, ki so bile predstavljene, so izjemno pomembne, to je res. In uh, mislim, da s tem tlakujemo pot, po kateri mora stopati ta uh, odbor za zaposlovanje. Pogledati si moramo, kakšne možnosti in priložnosti obstajajo in zagotoviti, da bodo ljudje dejansko dobili službo. To je naloga tega odbora in eh, po mojem mnenju gre resnično za zelo pomembno poročilo. Ko bo poročilo predano komisiji, bo, vsaj upam, komisija eh, sprejela te zamisli in jih upoštevala. Hvala Martini kot poročevalki, najlepša hvala, veselim se že naslednjega sestanka s poročevalci v Senci, kjer bomo izpilili kompromise. Najlepša hvala gospa Burs iz EFDD. Um, Najlepša hvala. Poročilo v več eh, delih govori o mobilnosti delavcev. To je priseljevanje. Bobo moramo reči Bob. Uh, Britanci si tega ne želimo. Želimo si ustrezne izmenjave delavcev glede na znanje in spretnosti, ki jih potrebujemo. V 23. odstavku je govora o eh, kvalificiranih delavcev iz eh, tretjih držav. Gospod Cameron je praktično eh, prepovedal takšne delavce, ki prihajajo naprimer iz Indije. Vseeno pa daje dostop 450 milijonom ljudi iz celotne Evrope dostop do našega socialnega sistema. sistema. V 22. odstavku je govoril o Euresu, ki bo dal več eh, britanskih eh, delovnih mest eh, državljanov Evropske unije. Agencije bodo lahko iskale delavce po celotni Evropi, Evropi namesto da bi dale prednost Britancem za mlade je že tako ali tako težko, da najdejo službo. Ne pa, da potem vse te priložnosti ponudimo milijonom eh, onkraj naših meja. Rada bi spostavila še predloga sprememb, ki govorita o minimalni evropski plači. Kako bomo to izvajali, ko pa obstajajo tako velike razlike, eh, kar se tiče plač po Evropski uniji? seveda si lahko želimo nekakšne super države, za katero si nekateri prizadevate, ampak pristojnosti na evropski ravni za takšno zakonodajo nimate in to bi bila gospodarska katastrofa. Minimalna plača bi bila gospodarska katastrofa. To. In še gospa Dlabajova. Very very nice Najlepša hvala, zelo zanimiva razprava. naj vam zagotovim, da je bil sestanek s poročevalci v senci še boljši. Zelo globoko smo pogledali uh, v to poročilo in uh, ubrali nekaj, nekaj filozofskih uh, smeri. Upam, da bomo tudi jutri nadaljevali na ta način. Dobro je bilo, da smo se lahko filozofsko uh, pogovarjali o motivaciji mladih, o uh, odgovornosti. Eh, teh mladih eh, zase. Eh, odkrili smo celo različne besede, ki imajo v različnih jezikih različne pomene. Tudi temu se moramo posvetiti. Odgovornost ne pomeni vedno tega, kar želimo videti tukaj v poročilu. Dobro je torej, da se lahko na ta način pogovarjamo s poročevalci v senci. Sedaj pripravljamo nove kompromise, verjetno vam jih bomo poslali takoj po tej seji odbora. Rečem lahko, da smo večino teh tem, ki ste jih eh, kot skupina izpostavili, že spremenili, ker je bilo v teh govora že na sestanku s poročevalci v senci, tako da smo poskušali upoštevati vaše želje. Prosim vas, da preberete nove kompromise še pred jutrišnjim sestankom. Eh, dobro bi bilo, da nekateri drugi, ki so komentirali predloge sprememb, vidijo sedaj Eh, kompromise, ker smo resnično marsikaj spremenili. Nekdo je izpostavil naslednje, kar sem sama že omenila v eh, začetku. Mislim, da mora biti to besedilo, tako kot ste dejali, jasno in preprosto. Poskušali smo odpraviti nekatera eh, podvojevanja, poskušali smo resnično govoriti o povezovanju med eh, znanjem in spretnostmi ter eh, zaposlovalnimi eh, možnostmi. To je zelo kompleksno poročilo in pogosto se nam zdi, da moramo van unesti vse. Ampak osredotočiti se moramo na sporočilo, ki ga želimo poslati v svet. In to bo bistvo našega dela jutri. Ampak mislim, da nam bo skupaj s poročevalci v senci uspelo. Če vas zanima filozofija, pa lahko o tem govorimo na naslednji seji odbora. Hvala za sodelovanje in se vidimo jutri popovde. Well, Najlepša hvala. 23. junija bomo to poročilo sprejemali v odboru in to je za danes vse. To je bila zadnja točka na dnevnem redu se vidimo jutri zjutraj ob 9. uri. Čaka nas veliko dela, čaka nas tudi glasovanje. Se vidimo jutri in hvala za sodelovanje danes. Can I leave this here? I'll just sign that list.